Dear colleagues, I think we should start. Dragi kolegi, mislim, da bi morali začeti. Drage kolegice in kolegi, za nas v odboru za kulturo je zadnji dan pred poletnim odmorom in Videli ste, da je naš dnevni red še zmeraj eh, ambiciozen. In zaradi tega bi vas eh, prosila, da ste disciplinirani in rada bi vas opomnila tudi na to, da imamo danes popovdne še posvet. In prosim, poskrbite za to, da eh, boste zares eh, prisotni, kajti ne bi želela biti sama. Sedaj pa smo pri prvi točki dnevnega reda. Vsi ste dobili eh, dnevni red, ima kdo kakšno željo glede dnevnega reda, ne, potem lahko dnevni red sprejmemo. In smo pri drugi točki, gre za sprejetje zapisnikov seje z dne 7. junija in ta zapisnik najdete v uh, svojem dosjeju. Ima kdo kakšno pripombo? Očitno ne. Torej predlagam, da velja dnevni red za sprejetega, če ne bo nobenih pripomp tekom uh, te seje. Smo pri tretji točki dnevnega reda. Na voljo nam je tolmačenje v francoščino, nemščino, italijanščino, angliščino, grščino, španščino, portugalščino, češčino, estonščino, mačarščino, polščino, slovaščino, slovenščino, bolgarščino in romunščino. Tolmači pa vas obžalovanjem obveščamo, da smo že 37. dan v sporu zaradi enostransko usiljenih, neuravnoteženih in nepravičnih delovnih pogojev. Zato vas z obžalovanjem obveščamo, da bomo z sejo prekinili točno o predvidenem koncu seje. Naj vam povem tudi, da, eh, da bo se današnja seja prenašala preko spleta, kot običajno. Sprejeli pa ste tudi sklepe koordinatorjev z dne 18. junija in če ne bo nobenih pripomp, veljajo ti za sprejete. Vsi ste dobili tudi darilo, namreč knjigo. In uh, konec oziroma začetku tega tedna sem eh, vam poslala tudi elektronsko sporočilo o letošnjem tekmovanju uh, za uh, nagrado za književnost. Uh, namreč naj, uh, potekalo naj bi tekmovanje med zmagovalci prejšnjih tekmovanj. Vsi naj bi pripravili kratko zgodbo, ki jo bo, ki jih bo ocenila tudi strokovna žirija. Eh, odgovorni za ta projekt so danes v odboru in eh, poslanci ste dobili tiskano eh, različico teh zgodb. Mislim, da bo to odlično čtivo za počitnice. Vse zgodbe so natisnjene v jeziku originala, kakor tudi v angleščini. Vse dodatne informacije lahko preberete v elektronskem sporočilu, ki sem vam ga poslala. Želim vam uh, veliko užitkov pri uh, branju teh kratkih zgodbic in najlepša hvala za, uh, ta, za to darilo in še naprej veliko uspeha pri vašem delu. Mislim, da si to zasluži aplaus. Potem pa prehajamo k glasovanju. Danes bomo glasovali o dveh eh, rezultatih eh, trialoga eh, in sicer gre za osnutek mnenja in pa za predloge sprememb na proračun in ker nimamo ravno veliko časa, predlagam, da kar začnemo z glasovanjem in začeli bomo z četrto točko in sicer gre za audiovizualne storitve oziroma za usklajevanje nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članica o upravljanju audiovizualnih medijskih storitev glede na spremenjajoče se tržne razmere. Glasujemo predvsem o direktivi in naj se prisrčno zahvalim našim sodelavcem, predvsej predvsem Katarini eh, Van Margot eh, in eh, Štefani Pazzoli iz sekretarijata, ki je včeraj imela tudi rojstni dan. Čestitke za to. Zahvaljujem pa se tudi vsem sodelavcem skupine, poročevalcem v senci in njihovim sodelavcem, pa tudi pravni službi ki nam je zmeraj pomagala pri pogajanjih. To zagotovo ni bilo lahko delo, ampak dosegli smo dobre kompromise. Kompromisi so kompromisi in uh, mislim, da nam je dobro uspelo tudi eh, predstaviti oziroma vključiti stališče Evropskega parlamenta v to direktivo. Še enkrat najlepša hvala za konstruktivno sodelovanje na tem zares težavnem področju Sabine. Dank, Tudi jaz bi se rada pridružila zahvali našim sodelavcem, predvsem Štefi in rada bi se zahvalila tudi kolegom, kljub težkim razpravam, ki smo jih imeli na začetku. Imamo sedaj pred eh, seboj eh, dokument, ki predstavlja stališče parlamenta in konstruktivno smo sodelovali tudi tekom trialoga. Eh, zagotovo eh, sodelovanje ni bilo lahko, predvsem v času estonskega predsedstva nismo dosegli ravno veliko napredka, konstruktivno pa je bilo sodelovanje z bolgarskim predsedstvom in zaradi tega se prisrčno zahvaljujem za konstruktiven eh, predlog oziroma pristop bolgarskega predsedstva. Tako smo lahko pogajanja zaključili, zaključili v eh, teh zadnjih šestih mesecih in dobro je, da imamo pred seboj eh, zadovoljiv rezultat. Hvala lepa tudi poročevalcem v Senci, ki eh, so nam izjemno zaupali tekom trialoga. Hvala lepa. Najlepša hvala. Torej prehajamo kar takoj k glasovanju. Gre za poimensko glasovanje in glasujemo. Geschlossen? Konec glasovanja. 19 eh, za, 7 proti, 2 vzdržana, torej z veliko večino sprejeto, iskrene čestitke. Končno glasovanje bo potekalo na plenarnem zasedanju najbrž oktobra, ne vem ali na prvem ali pa na drugem uh, zasedanju, ampak na vsak način enkrat v oktobru. Uh, In potem je tukaj še drugi rezultat trialoga, tukaj gre za Evropsko solidarnostno enoto in za glasovanje eh, o eh, sporazumu, eh, ki je bil dosežen v medinstitucionalnih pogajanjih. Tudi tega rezultata ni bilo lahko doseči. Helga Trüppel, hvala lepa, rada bi se zastavila tudi kolegom, vsem asistentom, mojim asistentom, pa tudi drugim asistentom v odboru. Mislim, da smo razmeroma dobro sodelovali, še prav posebej, ko je potekal trialog z svetom. Mislim, da se je parlament izjemno dobro pogajal in mislim, da je bil naš nastop boljši od nastopa sveta in komisije. Temu ni vedno tako in zelo sem zadovoljna. Eh, da se je danes to zgodilo oziroma da se je pri tem trialogu to zgodilo, kajti najprej je svet dejal, da ne bo nič eh, svežega denarja. Eh, sedaj smo vsaj nekaj dobili, seveda bi lahko bilo teh finančnih sredstev še več, ampak moramo se osredotočiti na to, kar imamo in pa na jasno definicijo prostovoljstva. Poleg tega uh, gre tudi za preprečevanje zlorab in mislim, da je kompromis razmeroma dober in zato mislim, da bi bilo prav, da glasujemo za. Kaj ti z novim uh, predlogom eh, bomo dobili več sredstev v prihodnem večletnem finančnem okviru in mladi bodo eh, lahko tako razvijali svoje veščine, eh, tudi jezikovne veščine in prispevali k solidarnosti v evropski družbi. In mislim, da je to zares zmaga. Najlepša hvala vsem. In eh, sedaj moramo čim prej začeti z novim programom. Najlepša hvala. Hvala lepa. Hvala lepa tudi tebi, eh, Helga, za eh, odlične pogajalske veščine, ki so bile eh, v tem primeru zelo, zelo potrebne. Hvala lepa in mislim, da rezultat kaže na to, kako dobro si se odrezala. Sedaj pa glasujemo in sicer po imensko. Geschlossen? War nicht glasovanie. 23 za, 4 proti, 1 vzdržan, torej z veliko večino sprejeto. Najlepša hvala. Sedaj pa prehajamo k šesti točki dnevnega reda, gre za zaposlovanje in socialne politike v evroobmočju. Poročevalec je bil eh, Nikolas Huntis. Ali želite še enkrat besedo, gospod Huntis? Ne, potem eh, prehajamo kar k glasovanju. In sicer najprej prvi predlog spremembe za, proti, vzdržani, zavrnjeno, dva za, proti, vzdržani, zavrnjeno, tri za, proti, vzdržani. To bomo pa preverili elektronsko glasovanje, torej v predlogu spremembe 3. konec glasovanja. Dvanajst proti šestnajst, zavrnjeno. Potem pa kompromis ena za, proti, vzdržani. Tudi tukaj je rezultat tesen, bomo preverili elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. 14 proti 13, en vzdržan glas, sprejeto. Prehajamo k predlogu spremembe 9 za, proti vzdržani, zavrnjeno 10 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 2 za, proti vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 13 za, proti vzdržani, sprejeto. 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. Ustni predlog spremembe 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. 18 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto, kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto, 23 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 24 za, proti, vzdržani, sprejeto, 25 za, proti, vzdržani, sprejeto, 26 za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. 27. V dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani. To bomo preverili, kajte rezultat ni bil povsem jasen. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. 16 proti 11. Sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeta. 28. Dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 29. Spet v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani vzdržani. To bomo preverili elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 13 proti 13. Zavrnjeno. 30 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 31 za. Proti. Vzdržani. Bomo preverili. 31 elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. 14 proti 13 sprejeto. 32 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Rezultat je tesen, elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. 12 za 14 proti zavrnjeno. Predlog spremembe 33 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 34 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis 4 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 39 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Usni predlog spremembe 2 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Ustni predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. 42 za, proti, vzdržani, sprejeto. In ustni predlog spremembe 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa prehajamo k končnemu glasovanju, ker je za poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. 22 za, 2 proti, 4 vzdržani, torej z veliko večino sprejeto in iskrene čestitke poročevalcu in poročevalki in hvala lepa vsem poročevalcem v senci. Sedaj pa k proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2019. Gre za vse oddelke in za spremembe eh, splošnega proračuna. Preden pridemo k glasovanju, naj pojasnim še, da v primeru proračunskih dopolnitev ni končnega glasovanja. Na koncu bo potekalo eh, glasovanje za dodelitev horizontalnega mandata eh, in sicer za osnutek eh, proračuna in za vse postavke vezane na eh, kulturo razlog za ta horizontalni mandat je, da parlament v proračunskem postopku odgovarja na stališče sveta, vendar pa bomo danes glasovali, preden je svet sploh eh, predstavil svoje stališče. To stališče bo predstavljeno šele konec julija in zaradi tega moramo imeti možnost tudi, da se odzavemo na spremembe sveta in zaradi tega dajemo oziroma bomo dali horizontalen mandat našemu poročevalcu. Morten Lokegard, eh, želite še kaj dodati? Rad bi se le zahvalil svojim kolegom eh, za odlično sodelovanje in eh, veselim se že glasovanja. Najlepša hvala tudi sekretarjatu in pa uh, mojim asistentom. Najlepša hvala, potem pa prihajamo kar k glasovanju. Cela vrsta kompromisov je bila sprejetih in pričeli bomo s kompromisom ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa ustni predlog spremembe ena in tega boste našli na peti strani zgoraj. Za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeta. 57,69 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 57,70 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 57,78 za. 57,78 za, proti, vzdržani vzdržanje, sprejeto. Dobro, lahko to tudi preverimo, ampak veliko se vas je vzdržalo. Glasujemo torej elektronsko 57, 78. Konec glasovanja. 11 za, 6 proti, 10 pa se jih je vzdržalo, torej sprejeto. 57, 91 za proti, vzdržani, sprejeto. 57, 92 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 57, 97 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 58, 06 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 58, 07 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 58, 08 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog dve. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa 57, 54 na naslednji strani. 57, 54 na strani 9 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani. To bomo preverili. 57, 54 elektronsko glasovanje glasujemo. Na strani 9 torej. Geschlossen. Konec glasovanja. 13 proti 13, 2 vzdržana, torej zavrnjena. 57, 68 za, proti, vzdržani, sprejeto. 57, 79 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 57, 81 za, proti, vzdržani, sprejeto. 57, 82 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 57, 83 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 57, 84 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 57, 87 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dobro, bomo preverili, če želite 57, 87 elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 11 za, 17 proti, zavrnjeno. 57, 88 za, proti, vzdržani, sprejeto. 57, 98 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 57, 99 za, proti, vzdržani, sprejeto. 58, 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. In 58, 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa bomo glasovali o horizontalnem mandatu za poročevalca in glasujemo. konec glasovanja. 27 za, 1 proti. S tem je eh, Martin Lokegar dobil horizontalni mandat in želimo mu veliko uspeha pri nadaljnih pogajanjih. Eh, Sosrečo pa želimo tudi poročevalcem v senci. So, wir kommen jetzt zu Tagesordnungspunkt 8. Tako, sedaj pa smo pri osmi točki dnevnega reda, gre za splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2019 in sicer za vse oddelke. Sprejeli smo spremembe v odboru za kulturo uh, in zaradi tega nas čaka eh, le eh, še ena naloga, eh, čeprav bo poročevalc nadaljeval z pogajanji z odborom za proračun. Namreč sprejeti moramo mnenje odbora za kulturo glede splošnega proračuna za finančno leto 2019. Tukaj gre za za pomembna politična sporočila svetu. Preden dam besedo gospodu Lokegardu, ki je naš poročevalec, naj vam povem, da je rok za vložitev predlogu sprememb petek 13. juli do 11. ure. Glasovanje pa bo potekalo 3. septembra upam, eh, da petek 13. Eh, ne bo prinesel nesreče. Sama sem pravzaprav prepričana, da eh, se to ne bo zgodilo. Morten, beseda je tvoja. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Kot ste pravilno povedali, je sedaj potrebno pripraviti mnenje odbora za kulturo, ki ga bomo predložili odboru za proračun in seveda se moramo pri tem opreti na proračunske postavke, ki smo jih ravno kar sprejeli. Uložili eh, eh, bomo predloge sprememb in kompromisne predloge in sicer glede sledečih točk skušal bom biti kratek. Prvič, Erasmus Plus, eh, naš temeljni program, ne bo dobil zadostnih sredstev v predlaganem proračunu, kajti predlagani proračun je je pod pričakovanji Evropskega parlamenta. Poleg tega eh, pa bi potrebovali še dodatna sredstva zaradi revizije večletnega finančnega okvira. Zaradi tega pozivamo k eh, povečanju sredstev za 20 odstotkov za vse postavke programa Erasmus. Plus na ta način eh, bi dali jasen političen signal glede prihodnosti tega programa. Mislim, da je to dober kompromis, čeprav številka ni tako visoka, kot bi si želeli. Drugič, ustvarjalna pro Evropa, program Ustvarjalna Evropa. Eh, gre za audiovizualni in kulturni sektor, ki še zmeraj ne prijema dovolj eh, sredstev in menimo, da bi morali zagotoviti več eh, sredstev tudi za podprograme v okviru tega programa. Sredstva bi morali povečati za 44 odstotkov z namenom kompromisa pozivamo k povišanju sredstev za 22 odstotkov. Eh, na ta način bi eh, podprli, podprli evropsko kinematografijo in eh, financirali bi prepravljalne dejavnosti na kulturnem področju. Poleg tega dovolj sredstev nimamo za uh, podprograme in uh, zahtevamo desetostotno povečanje sredstev eh, tudi na tem področju. Poleg tega bi potrebovali dodatnih, dodatne 3 milijone za to, da bi spodbudili individualno mobilnost umetnikov in pa ustvarjalcev torej 10-odstotno povečanje in pa dodatnih, dodatne 3 milijone zahtevamo. Naslednja točka so uh, ukrepi za večjo medijsko uh, pismenost in pa za uh, pluralnost, uh, pluralizem in svobodo medijev. Uh, To je eh, ravno tako zelo pomembno. Gre za postavko 090205 eh, za proračunsko vrstico za digitalno vsebino, audiovizualno industrijo in druge, druge medije. Na ta način moramo zagotoviti večjo medijsko pismenost in zagotoviti neposredno podporo eh, organizacijam na tem področju. Tretja točka. Eh, Eh, ponovili bomo tudi svoj poziv eh, k pregledu vseh dejavnosti v sklopu multimedijskih ukrepov. Eh, prepričati se moramo, da služijo svojemu osnovnemu namenu in da bo v naslednjem večletnem finančnem okviru doseženo ustrezno ravnotežje pri njihovem financiranju. Zahtevamo dodatne 4,2 milijona evrov. Tukaj gre za Euronet eh, Plus in pa za dejavnosti eh, v eh, trenutnem večletnem finančnem okviru. Potrebno je najti dolgoročne rešitve, kajti sedanje delovanje mreže, ki se financira iz roko usta, ni vzdržno. 1,4 milijona evrov letno. Eh, četrta točka, eh, program Evropa za državljane, eh, ki je koristen za poglabljanje poznavanja Evropske unije in pa zagojanje občutka državljanstva. Zahtevamo, da bi sredstva obnovili na prvotno raven. Obžalujemo, da v novem zakonodajnem predlogu za Evropsko državljansko pobudo niso bili predstavljeni proračunski učinki na program Evropa za državljane zaradi česar zakonodajalec nime na voljo bistvenih informacij. E, pozivamo k desetodstotnemu povišanju sredstev, pri tem se opiramo na večletni finančni okvir in to e, so minimalna sredstva, ki bi jih potrebovali za ta program. In še peta e, točka, tukaj gre za kulturne in izobraževalne projekte in pa pripravljalne dejavnosti. Gre za inovativne eh, pobude, ki eh, bi lahko eh, postale, se razvile v dolgoročne programe. V tem proračunskem obdobju so bile te dejavnosti uspešne in zaradi tega to predstavlja dobro podlago za razvoj novih programov. Obžalujemo, da Komisija eh, parlamentu ni dala dovolj časa, da poda svoje pripombe in pa predloge sprememb. Eh, poleg tega so predlogi komisije subjektivni, da ne bom rekel politični in eh, na te predloge vplivajo eh, politični oziroma osebni interesi eh, komisije in pa njenih eh, članov. Dvakrat, trikrat se mi je sedaj eh, to zgodilo v tem eh, procesu in eh, zaradi tega se moramo vprašati, kako celoten postopek poteka. Kaj te gre za površinski postopek, ki ne poteka tako, kot bi moral. In nisem se posvetoval z kolegi v poročevalci v Senci, ampak mislim, da se bomo vsi strinjali, da bi moral vložiti predlog spremembe, v katerem eh, bi izrazil svojo zaskrbljenost glede Evropske solidarnostne enote, ki je bila vzpostavljena brez prave eh, pravne podlage. Končno odločitev glede financiranja tudi še ni bila sprejeta. Eh, poleg tega bom uložil eh, tudi predlog spremembe eh, in pozval komisijo na izboljšo sinergije med programi in pa instrumenti. Predvsem je potrebno poskrbeti za uskladitev z sredstvi iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, sklada EFSI in pa programa obzorje 2020. Vsaj 11 Milijard evrov je bilo to v letih 2007 do 2013 eh, in pa v obdobju 2014 do 2020. To je ogromna številka, 11 milijard. Eh, presenečen sem bil, ko sem videl to številko. Mislim, da je potrebno to nasloviti. In še eh, druga točka, izrazil eh, bom zaskrbljenost glede evropskih šol. Prosim, da zaključite. Ja, kratek bom. Eh, ali lahko te evropske šole še naprej eh, zagotavljajo dobro izobraževanje v angliškem jeziku po izstopu eh, Združenega kraljestva, še prav posebej zaradi velikosti angliških oddelkov in pa zaradi angliščine kot drugega jezika, ki zaenkrat v evropskih šolah prevladuje. Najlepša hvala, sedaj pa dajem besedo. Poročevalcem v senci prosim, eh, da se omejite na eh, maksimalno dve minuti. Gospod Zdrojevski. Eh, kolega Lokegard, bardzo precizirano. Spoštovani kolega Lokegard nam je podal zelo jasen pregled tega, glede česar smo se že dogovorili in to lahko vsekakor potrdim. Tukaj ne gre za preprosto odločitev, ampak naše ključne prioritete so vsekakor program Erasmus. Namreč eh, tukaj imamo 20 odstotkov, ki jih pričakujemo, 10 odstotkov potem še za eh, ustvarjalno Evropo in za sektor medijev, pa tudi za program Evropa za državljane. Mislim, da potrebujemo neko spremembo pri teh proračunskih programih. Komisija mora biti bolj fleksibilna, kar se tiče izvajanja. Eh, tega, kar smo se dogovorili, in prenos tega potem v praksi. Še enkrat naj ponovim, da sem zelo dobro sodeloval s poročevalcem. Mislim, da so naša pričakovanja tukaj relativno skromna. Ne prosimo za preveč, prosimo samo, da se proračun malce zviša in sicer v skladu z pričakovanjem odstotkom. Hvala. Najlepša hvala, Luigi Morgano. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej bi se rad zahvalil poročevalcu in poročevalcem v senci za delo, ki smo ga do zdaj opravili. Vsebinsko gledano je to mnenje zelo dobro. Na nje je bilo vloženih tudi kar nekaj predlogov sprememb. Kolega Lokegard je tudi zelo jasno izpostavil, kateri elementi so pomembni, kakšna so izhodišča, kakšen je končen cilj. Kot skupina SD sicer nismo najbolj zadovoljni, ampak tudi odbor ni najbolj zadovoljen, kolegi so namreč zahtevali veliko več. Kar pa zadeva Se upravičujem, Luigi, da te prekinjam, ampak v francoščini očitno ni bilo nekaj časa tolmačenja. Naj ponovim vse še enkrat ali ne? Želel sem zgolj dodati, da je naš odbor vedno bil soglasen. Rekli smo, da potrebujemo več sredstev, da je bilo najavljenih preveč rezov tudi strani novega predsedstva v svetu v tem polletju predseduje Avstrija. Ne vem, kakšne napovedi to so, vemo, kaj se je zgodilo tudi včeraj. Mi smo se resnično močno trudili kot skupina SD, da bi dosegli več, ampak s tem v zvezi, kar je tu predstavljeno, bomo težko predlog podprli. Kolega iz ELS je ravno kar izpostavil, kako majhno povišanje sredstev je bilo zagotovljeno, čeprav so vse evropske institucije zahtevale več sredstev. Kulturni sektor je premalo financiran, to se redno dogaja. Ne vem, koliko časa se že s tem ukvarjamo, zadeve stalno prelagamo, ampak na podlagi teh številk res ne moremo predloga podpreti, ker nas ne bo nihče več razumel niti podpiral. Hvala. Vielen herzlichen Hvala lepa. Gospod Trupel, izvolite. Ja, thank you, Petra. Najlepša hvala, Petra. Največji spor tukaj je glede MFF-a. Namreč eh, MFF odloča o tem, kaj lahko storimo znotraj eh, letnega proračuna. Socialisti so podprli ta predlog, jaz sem glasovala proti predlogu MFF-a, ker sem vedela, da bomo imeli potem težave z programi kulture. Sedaj govorimo o letnem proračunu za 2019 in tukaj moramo biti po eni strani ambiciozni, po drugi strani pa tudi realistični. Namreč eh, Tukaj smo v okvirih obstoječega večletnega finančnega okvira. Ampak sedaj, ko govorimo o naslednjem MFF-u, tukaj se moramo bojevati. Nima smisla, da se sedaj bojujemo za više in više sredstva znotraj obstoječega MFF-a, ko vemo, kakšne so omejitve. Ampak kakorkoli že, to je druga razprava. Kar se tiče 2019, mislim, da moramo biti pogumni, pokazati pa moramo tudi, da poznamo letni proračunski postopek. Prav zato podpiram pristop Mortena, ki pravi, da bo vsekakor nastopil strogo, ampak dokaza tudi, da poznamo dobro ravnovesje. Omenili ste Euronet Plus, tukaj je ključnega pomena, da povišamo sredstva, namreč to je povezano z evropsko, evropsko javnostjo. Tega sicer nimamo v vseh državah članicah, ampak tam, kjer obstaja, je zelo dober program. To je pomembno tudi za volitve naslednje leto. Namreč vse, kar je Morten spovedal o um, svobodnih medijih, o preučevalnih novinarjih in tako naprej, to je izjemno pomembno, ti ljudi moramo podpreti. Kar se tiče amandmaja, ki ga je omenil Morten, to lahko podprem. Smiselno bi bilo, da bi nastopili bolj ambiciozno do sveta, ampak eh, mislim, da bo svet imel tukaj precejšnje omejitve. To bo problematično tudi v pogajanjih za MFF, ampak kakorkoli že poskušati, moramo in se zauzeti za kulturno raznolikost. Hvala. Najlepša hvala, gospa Bild. Merci, madame la présidente. Merci, monsieur le rapporteur. Hvala, gospa predsednica. Hvala, gospod poročevalec. Kar zadeva povečanje sredstev za Erasmus Plus za 2019 in kar zadeva naslednji večletni finančni okvir, zelo pomembno je, da bo vse skupaj koristilo mladim evropejcem. Namreč že od leta 2016 oziroma 2017 Erasmus Plus spodbuja vključevanje, ampak poskrbeti bi morali za večje vključevanje ranljivih skupin, tudi etničnih manjšin in migrantov. Boriti se je treba proti radikalizaciji. Tudi ta športni del programa je pomemben. Komis odbor za kulturo je nedavno pripravil tudi študijo, ki je obravnavala vprašanje, kako lahko šport prispeva k boju proti radikalizaciji, k vključevanju in tako naprej. Ampak zagotoviti bi morali več sredstev za Erasmus. Namreč ta program je namenjen temu, da poskrbi za večjo vključenost mladih, za večjo zaposlenost mladih, stremi tudi k odličnosti. Komisija pravi, da naj bi z dvakrat večjim proračunom v okviru tega programa zajeli trikrat več ljudi. Ne vem, kako bo to vplivalo na mlade evropejce, ki jih bo zelo težko vključiti v ta program in jih spodbujati k mobilnosti. Potem je tu še Evropski socialni sklad, kakšne so sinergije s tem v zvezi, prav tako treba preveriti. Hvala. Najlepša hvala. Še enkrat naj vas spomnim na to, da Erasmus Plus ni program za zaposlovanje, ampak samo program za mobilnost. Gut, dann möchte ich jetzt die Kommission. Prav, potem pa me zanima, ali želi komisija podati izjavo. Izvolite, dve minuti imate na voljo. Hvala lepa, gospa predsednica, gospod poročevalec, poročevalci v senci, gospe in gospodje, spoštovane članice in člani. Evropska komisija je predstavila svoj predlog proračuna za leto 2019, 23. maja. 166 milijard evrov, to je povečanje za 3 odstotke v primerjavi z letom 2018. Predlog proračuna je bil oblikovan na tak način, da se čim bolj optimizira obstoječe programe, pa da se financira tudi nove pobude. Želimo seveda upoštevati tudi vse prednostne naloge, kot jih je opredelil predsednik Juncker. Komisar Oettinger je že povedal, da je komisija predlagala ambiciozen proračun, s katerim namerava podpreti vse te prednostne naloge na neposreden način. Naložbe, mladi, zaposlovanje, varnost, vse to je pomembno. Kar zadeva mlade, izobraževanje in kultura, to sta dva pomembna programa, zato se vam tudi zahvaljujemo vašemu odboru, ker stalno podpirate programe na teh dveh področjih. Hvala lepa tudi za vse predloge, da se sredstva povečajo. Sami ste podarili, da je pri naših programih pogosto opaziti pomankanje učinkovitosti in uspešnosti. Veliko mladih se nam reč ne uspe vključiti v te programe, nekateri veliki, pomembni programi niso dosegli svojih namenov, zato ker nimajo na voljo dovolj sredstev. Tudi zmogljivost črpanja sredstev v okviru programov je preniska, dodatna sredstva pa so seveda vedno dobrodošla, zato da lahko vključimo v te programe čim večje število upravičencev. Kot ste že sami povdarili, predlog proračuna za leto 2019 temelji na predvidenih zneskih v okviru večletnega finančnega okvira za obdobje 2014-2020, tudi ko gre za prevzete obveznosti. Vi pravite, da je premalo prevzetih obveznosti. Komisija je morala sprejemati težke odločitve, upoštevati smo morali razpoložljiva sredstva in manevrski prostor, ki ga imamo v posameznih poglavjih v proračunu. Seveda ne želimo posegati v vaše področje, no vse zadnje ste vi proračunski organ in lahko zahtevate več, če se vam zdi to potrebno. Hvala lepa še enkrat za to, da ste se zauzemali za dodatna sredstva za proračunske vrstice pri naših programih. V primerjavi z letom 2018 imamo pri programu oziroma pri pro, poglavju 1,10 odstotkov več sredstev kot v letu 2018, 60 odstotkov več kot v letu 2014. Zdaj imamo na voljo dodatne 2,5 milijarde evrov v primerjavi z 2,3 milijardami evrov v lanskem letu. Mislim, da bomo. Prosim, da zaključite počasi. Kar zadeva program Ustvarjalna Evropa predlagani proračun je skladen s finančno perspektivo. Sredstva so se povečale za 4 odstotke v primerjavi z letom 2018 in 32 odstotkov v primerjavi z letom 2014. Najlepša hvala. Morten, za konec dobiš besedo še enkrat ti. Ja, čisto kratek komentar imam ob koncu. Pokomentiral bi to, kar eh, so povedali poročevalci v senci. Zahvaljujem se vam. Mislim, da smo skupaj opravili zelo dobro delo in dosegli dobre kompromise. Kolegica Helge Trupel je podala komentar in mislim, da je to postopek, pri katerem eh, sta se izkristalizirala dva različna načina razmišljanja. Nekateri smo pragmatični in realistični v našem pristopu in mislim, da tudi kompromis dobro odraža ta način razmišljanja. Zahvaljujem se vsem poročevalcem v senci, ki so to omogočili. To pa ne pomeni, da si ne želimo višjih zneskov, da nismo ambiciozni pri teh programih. Vsi se strinjamo glede ambicij za te programe. Tako da ne bo tukaj nobenih pomislekov, tudi jaz eh, imam tukaj visoke ambicije in to se bo odražalo v pogajanjih glede naslednjega večletnega finančnega okvirja. V našem odboru se moramo res združiti, ko se bodo začela pogajanja za naslednji MFF, namreč tam imamo res priložnost, da izboljšamo finančna sredstva, ki so nasplošno na voljo. V našem odboru moramo torej ostati enotni, to je že odnegdaj naša prednost, da smo tukaj zelo enotni in prav zato moramo tako tudi nadaljevati. Veselim pa se že pogajanj. Hvala lepa. 13. julija ob 11. je rok za možne predloge sprememb. Jaz sem poročevalka za eh, skupni program za MFF in lahko vam povem, da bom vsekakor ambiciozna in stroga pri pogajanjih. Ampak ko gre za. Ko, ampak aprila smo sprejeli torej dokument o prihodnosti večletnega finančnega okvirja in to je zelo dobra podlaga za daljna pogajanja. Tako, o proračunu bomo govorili veliko še v prihodnosti, glede proračunskega načrta za 2019, pa tudi glede MFF-a, bomo še veliko govorili. Sedaj pa deveta točka in sicer mnenje o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije. Preprosto povedano, gre za zaščito žvižgačev. Poročevalec je tukaj kurcijo Malteze, ampak Žal je imel včeraj težave z letom v Bruselj. No, seveda ne z njegovim lastnim letom, da ne bo kdo mislil, da ima svoje lastno letalo, ampak kakorkoli že težave je imel z letalskim prevoznikom in zato ga danes ni na sestanku. 12. juli je rok za vložitev predlogov sprememb in mislim, da danes ni tukaj nikogar, ki bi lahko gospoda Maltezeja nadomeščal. Predlog mnenja je na voljo, sedaj pa bi dala besedo poročevalcem v senci, ki so eh, prisotni. Čeprav vidim, so tukaj trije začnemo z gospodom Dragičem. Izvolite. Minutes, yep. Ja. Dve minuti imate na voljo. Ja, najlepša hvala. Evropski parlament, nevladne organizacije in eh, novinari že leta pozivajo k temu, da bi imeli evropsko zakonodajo za zaščito žvižgačev. Zato me veseli, da je komisija končno pripravila zakonodajni predlog, ki gre v pravo smer. Potrebujemo močno in učinkovito zaščito žvižgačev po vsej Evropski uniji če želimo zaščititi javne interese, zaščititi svobodo izražanja in okrepiti izvrševanje evropske zakonodaje, potem to res potrebujemo. Še posebej v tistih področjih, kjer lahko kršitve privedejo do eh, problemov za javne interese. Prav zato potrebujemo takšno politiko tako v javnem kot tudi v zasebnem sektorju. Gre za nezakonite Ehm, gre torej za kršitve zakonodaje in tudi za potencijalne kršitve. Velik spektr ljudi lahko prijavi takšne kršitve in ti ljudje bodo potem zaščiteni zopr posredne ali neposredne povračilne ukrepe. Tukaj imamo tudi pomoč, začasno pomoč vižgačem in zaščito za te osebe. Vsekakor pa moramo ta predlog pozorno preučiti. Mislim, da moramo okrepiti zaupnost, razmisliti o tem, kakšna finančna in pravna pomoč je na voljo pri zaščiti žvižgačev. Poleg tega pa moramo zagotoviti tudi aktivno vlogo sindikatov pri teh postopkih. Pripraviti moramo močan okvir za zaščito žvižgačev, ki bo učinkovit in eh, bo dobro deloval. Veselim se sodelovanja z soporočevalci in poročevalcem. Hvala. Najlepša hvala. Jill Evans, izvolite. Um, Hvala lepa, predsedujoča. Tukaj nimam veliko za dodati, mislim, da gre za odlično pripravljeno mnenje. Poročevalec je tukaj dosegel dobro ravnovesje. Vsi vemo, kako pomembno je, da smo sedaj pripravili to direktivo, ki bo zaščitila žvižgače, zaščitila bo ljudi, ki so pripravljeni tvegati svojo kariero v imenu javnega interesa. Prav zato mislim, da moramo tukaj sodelovati in zagotoviti, da bo poročilo dobro. Ljudje, ki so pripravljeni prevzeti tako visoko tveganje v našem interesu, morajo biti zaščiteni. Jasno mora biti, katere kanale lahko uporabijo za objavo teh informacij in eh, seveda obstaja tudi obveznost delodajalca, da zaščiti takšne ljudi. Verjetno bom pripravila predloge sprememb v tej smeri, ampak nasplošno gledano gre za zelo dobro mnenje. Hvala. Najlepša hvala, gospa Bilt, izvolite. Želite pokomentirati ta dosje direktive o žvižgačih? Vi ste namreč počevalka v senci. Excusez-moi. Še enkrat se opravičujem. Hvala lepa, gospa predsednica. Živižgači lahko resnično prinesejo koristi zato, ker prijavijo ne samo kršitve prava, temveč tudi druge zadeve, naprimer socialni dumping. Žvižgače je treba zaščititi ne zgolj fizično, temveč tudi na pravni ravni. Namreč lahko jim grozi pravni pregon in to bi lahko odvračalo žvižgače od tega, da prijavijo nove stvari. Zato je zelo pomembno, da če razkritja privedijo do elektrošoka, ne bodo imele kakršnega koli kontra učinka. Se se spomnite zadnjih škandalov, ki so to še utrdili. Žvižgači potrebujejo pravo zaščito. Gospod eh, Malteze predlaga, da bi se postopoma podajale takšne prijave. Najprej naj bi se naj prijava podala na ja-, ravni podjetja, potem pri javnem organu, samo kot zadnja rešitev pa bi bila takšna prijava v javnosti. Ne vem, ali je to smiselno. Če ne gre za resna dejanja, se mi zdi, da bi morali vse organizacije, ki kršijo pravo, pozvati, da same to odpravijo, ne da bi jih sodno preganjali, lahko bi se poslužili tudi medijacije. Pomembno je, da bi prijavljali tudi kršitve načel, ampak zdi se mi, da je to manj pomembno kot kršenje prava. Ne smemo dopustiti preširokega tolmačenja, ker bi to lahko služilo posameznim političnim namenom, tega pa si ne želimo. Mislim, da so sodni organi tisti, ki bi morali poskrbeti za preverjanje posameznih prijav. Potrebno je zagotoviti ustrezno zaščito žvižgačev, zlasti, če so prijavili neko dejanje v dobri veri. Ne smemo pa dopustiti, da bi žvižgači prijavljali dejanja, ki temelijo zgolj na določenih osebnih načeljih da ne bo prišlo do razdrobitnega kršnega koli ogrožanja žvižgačev. Hvala. Najlepša hvala. Komisija, želite tudi vi kaj dodati? Biče, s vami. Izvolite, dve minuti imate na voljo. Najlepša hvala, predsedujoča. Zabeležili smo si vse komentarje podane v mnenju in tudi tiste, ki so jih poslanci izrazili danes. Veseli me, da so poslanci pozdravili direktivo nasploh. Kar se tiče tega, da bi vključili temeljne vrednote unije, strinjam se, da bi to preveč razširilo področje uporabe. Poleg tega bi bilo to tudi težko opredeliti za namene pravne jasnosti. Najlepša hvala. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Uh... Hvala lepa komisiji, glede na to, da poročevalca ni, mu ne morem dati besede za konec. Ampak eh, jutri ob 12. je rok za vložitev predlogov sprememb. 24. septembra pa bomo glasovali o predlogih sprememb. Tako, najlepša hvala. Nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu, izmenjava mnen s komisijo o večjezičnosti in komunikacijski politiki komisije. gre za temo, na katero so nas opozorili evropski državljani in državljanke. In to ne samo posamezniki, ampak eh, cela vrsta ljudi, ki je iskala informacije na spletni strani Evropske komisije, pa je naletela na težave. Naš odbor je tudi formalno pristojen za temo večjezičnosti evropske državljanke in državljani se pravilno pritožujejo nad tem, da najpomembnejših informacij o programih ni na voljo v njihovem jeziku, ko gre naprimer za vprašanje, kako se prijaviti na nek program, kakšni, kakšna orodja so na voljo in tako naprej. 24 uradnih jezikov imamo v Evropski uniji, ampak spletna stran je na voljo pogosto samo v omejenem številu jezikov, pogosto so najpomembnejši dokumenti na voljo samo v angleščini. In vprašanje je, kako lahko um, obveščamo o evropskih politikah, če pa dokumenti niso na voljo v vseh uradnih jezikih. V našem odboru smo že večkrat govorili o tej temi in mi kot eh, odbor smo že večkrat pokazali našo nestrinjanje s tem tudi s tem, da tukaj ni bilo doseženega nobenega napredka. Moja praktikantka je tukaj eh, res se potrudila in si ogledala spletne strani za programe in pobude, ki so v pristojnosti našega odbora. Kaj je ugotovila? Pripravila je dolg dokument, ki vključuje posnetke spletnih strani, Evropske unije, ki pa so skoraj vedno na voljo samo v angliščini. Včasih je naslov sicer preveden, ampak besedilo je potem na voljo samo v angliščini. To velja tudi za vloge, za prijave in tako naprej. V našem odboru želimo s svojimi programi doseči naše državljanke in državljane, torej ne ljudi, ki imajo za seboj celo službo ljudi, cel eh, aparat, torej ne morejo si privoščiti, da bi morali najeti prevajalce za to, da prevedejo dokumentacijo. Že pri velikih programih se mi zdi to sporno, ampak na našem področju pa se mi zdi res eh, nesprejemljivo, da to ni urejeno z nami so predstavniki komisije in eh, z veseljem vam posredujem ta dokument. Če pa koga zanima, lahko to predam tudi kolegicam in kolegom. Namreč moja praktikantka je tukaj res uložila veliko dela v to in ugotovila veliko spletnih strani, ki so res nezadovoljivo pripravljene. Danes so z nami trije predstavniki trih eh, različnih generalnih direktoratov. Z nami je Kristina Nagi, iz Digi Koma 5. David Baker ni z nami, namreč nekaj se je spremenilo. Torej, z nami je Valerija Daro iz DGTS1. Morda lahko kasneje poveste, kaj točno pomenijo te kratice. Potem je z nami Francesca Pagnosin. Um, vključevanje deležnikov in uh, programov. In pa Kristina Nagi, ki je pristojna za evropske spletne strani na GD.com. Preden vam dam besedo, bi zastavila dve vprašanji in uh, upam, da jih boste v svojih prispevkih upoštevali. Zanima me, zakaj spletne strani, vsebine in dokumenti, ki so pomembni za naše državljane, niso prevedeni, zakaj to traja toliko časa oziroma zakaj se to sploh ne zgodi. Kako boste v prihodnosti zagotovili, da bodo te vsebine prevedene in to brez zamud? Besedo dobite eh, sedaj, vsaka ima na voljo pet minut, potem pa bomo imeli kratko razpravo. Ne vem, kdo bo začel. Gospa Nagi, izvolite. Najlepša hvala. Hvala za te uvodne besede in hvala, da ste nam dali priložnost, da predstavimo jezikovni režim glede spletnih strani in vam pojasnimo težave, s katerimi se srečujemo, ko želimo razrešiti eh, to težavo. Z, sta, z mano sta še dve kolegici, ki ste jih tudi um, predstavili in morda, če pojasnim te kratice. Valerija Daro načrtuje in usklajuje prevode v Generalnem direktoratu za prevode. Francesca Pagnosin pa je predstojna za spletne strani Generalnega direktorata za izobraževanje in kulturo. To so torej spletne strani, ki ste jih eh, vi omenjali v svojem dokumentu. Jaz pa sem eh, vodja oddelka za spletne strani Evropa in to je del Generalnega direktorata za komunikacije. Naše delo je to, da usklajujemo v celotno družino spletnih strani. Pristojni pa smo tudi za določene specifične spletne strani pripravila sem kratko predstavitev in nadaljevala bom po angliško, ker bo to lažje. Um, so, briefly, Zelo na kratko. Na začetku par ključnih številk glede te družine spletnih strani. Pomembno je vedeti, kakšen je obseg, kakšna je kompleksnost, s katerima se soočamo, kakšne rezultate smo dosegli. Več kot 140 milijonov obiskov je bilo na spletnih straneh Evropa, ki jih upravlja komisija. Več kot 220 milijonov obiskov na spletnih straneh v okviru te družine. Gre za vladne strani, strani posamezne družbe, gre za domeno pika.eu, tam je bilo nekje 3 milijona obiskov. Na podlagi teh podatkov ugotavljamo, da je to zelo pomembno za naša podjetja in tudi za evropske državljane, kajti preko teh spletnih strani imajo očitno edini stik z Evropsko unijo in institucijami, zato svoje delo jemljemo resno. Skušamo jim zagotavljati najnovejše storitve in informacije na spletnih straneh, na aplikacijah, v jeziku, ki ga sami izberejo, kolikor je tole mogoče in to omogočimo. To so smernice, ki veljajo za vse službe v Evropski komisiji. Dve veliki kategoriji prošen se pojavljata prevod vsebine v vse uradne jezike Evropske unije, če je vsebina takšne narave, da bi pomankanje prevoda lahko resno škodilo državljanom, ki želijo naprimer, poslovati v Evropski uniji. Potem je tu vsebina, ki je vezana na pravico do sodelovanja oziroma odeležbe v postopkih sodelovanja ali posvetovanja pri političnih odločitvah. To je zelo pomembno, zlasti, če je nekaj pravno zahtevano oziroma če gre za pomembne poslovne vsebine. Potem so tu še druge vrste vsebine, kjer se vsebina naprimer spreminja zelo hitro ali pa kjer je vsebina namenjena specifičnemu ciljnemu občinstvu. Želimo si, da bi službe zauzemale pristop, ki temelji na dokazih v smislu, kdo bo uporabljal te informacije, za kakšne namene, v katerem jeziku bo verjetno ta vsebina najlažje razumljiva, potem pa je pomembno tudi vedeti, ali imamo na voljo sredstva za to, da vse te večjezične vsebine prevedemo. Kako vse skupaj izgleda, kar zadeva pravno vsebino? Skušamo jo zagotoviti v vseh jezikih, Povežemo se tudi z uradom za publikacije, ki ima na voljo vse te dokumente v vseh jezikih, čeprav morda na spletni strani dokumenti niso na voljo v vseh jezikih, fizični dokumenti pa so skoraj da vedno na voljo v vseh jezikih, kadar gre za pravno vsebino. Imamo tudi dve povsem večjezični spletni strani na komisiji, gre za europa.eu, medinstitucionalno stran in vaša Evropa spletne strani skušamo zagotoviti večjezičnost tudi pri vseh političnih prednostnih nalogah Evropske komisije. Veliko vlagamo na, v to področje, stano skušamo dosegati napredek, kaj nas čaka v prihodnje. Izboljšali bomo jezikovno pokritost informacijskih spletnih strani komisije. Pri naslednji izdaji portala o boljšem sprejemanju zakonodaje bomo imeli na voljo tudi prevode krajših povzetkov zakonodaje. Tu smo storili velik korak naprej. Skušamo posodobiti tudi smernice, pomagati službam komisije veliko bolje pri njihovem delu, še posebej, ko gre za pristop, ki temelji na dokazih. Zelo na kratko, kaj to pomeni, pristop, ki temelji na dokazih. Izpeljali smo zelo obsežno anketo med uporabniki pred nekaj leti. To je podlaga za delo na številnih področjih, na številnih poglavjih je pa to zelo pomembno tudi z vidika jezikovne pokritosti. Več kot 100 tisoč oseb se je odzvalo na to anketo, kar pomeni, da je nabor ljudi bil dovolj širok, iz 211 držav so sodelovali ti anketiranci. V tem kontekstu, ki ga danes obravnavamo, smo obravnavali aktivne jezike, torej primarne jezike, prve jezike ljudi in sekundarne jezike odvisno pač od tega, zakaj želijo uporabiti naše spletne strani oziroma zakaj brskajo po njih. Drugo orodje, ki ga uporabljamo pri tem pristopu, ki temelji na dokazih, gre za analizo spletnih strani, torej analizo vsebine, ki je že objavljena. Kaj smo se naučili iz vsega skupaj? Potrebe ljudi so precej različne, odvisno od vsebine. To ni nič nenavadnega. Gre za raziskave, za kemikalije, za bolj tehnična področja. Je veliko večja verjetnost, da bomo ljudi dosegli zgolj preko publikacij v angleščini. Ko pa gre za bolj osebne zadeve, za pokojnine, družine, za zmogljivost ljudi, da razumejo angleščino, tu pa je stopnja dosegljivosti precej nižja. Naprimer, kaj se zgodi na področju kulture, če je kultura ključna tematika. Angliščina je aktivni in pasivni jezik, v tem primeru dosežemo skoraj 90 odstotkov ljudi. Se pa zavedamo te vrzeli, ki še obstaja in ta vrzel je zelo pomembna. Zato skušamo pokriti tudi to vrzel, želimo biti čim bolj učinkoviti ugotavljamo, katere jezike naj še dodamo, zato da se bo ta vrzel zmanjšala. Če bi dodali še francoščino in nemščino, bi se ta vrzel zmanjšala za tri odstotke. Oziroma, tri odstotna vrzel je še vedno zelo velika, ampak tako deluje pristop, ki temelji na dokazih. Naslednja zadeva. Jeziki, ki niso raz, na razpolago. V tem primeru uporabimo naslednji razpoložljiv jezik mi lahko sledimo temu, katerih dokumentov oziroma spletnih strani ljudje niso dosegli v željenem jeziku. Naprimer, ko gre za korporativne infospletne strani, tu najdemo spletno stran, ki ni prevedena in koliko španskih državljanov je naprimer brskalo po tej spletni strani. In to spletno stran bomo potem prevedli v španščino, ker obstaja potreba potem številnimi izzivi se soočamo pri svojem delu. Ti izzivi so povezani predvsem z kakovostjo, z razpoložljivimi viri. Uporabiti moramo razpoložljiva sredstva na učinkovit način. Od ravno kar ste se pogovarjali o večletnem finančnem okviru, torej ta proračunski vidik je zelo pomemben. Vedno moramo razmisliti o jezikovni pokritosti, tudi z vidika prevajanja. Je pa pomembno tudi to, da zagotovimo kakovost prevodov in tudi kakovost urejanja besedil. Je pa vse skupaj pomembno tudi z tehničnega eh, vidika. Živimo v digitalni dobi, zato moramo veliko vlagati v to področje, da bomo imeli na voljo prava orodja, prave instrumente, da se poveča tudi samodejnost prevajanja pri posameznih dokumentih. Samo 22 odstotkov spletnih strani je trenutno na isti platformi znotraj komisije, kar pomeni, da se s tem še dodaja kompleksnosti. Pomembno je tudi, da razvijamo digitalno komunikacijo v smislu zagotavljanja večje modularnosti. To je izziv, s katerim se soočamo. S tem pa tudi predajam besedo Franceski. Hvala lepa, zelo, zelo kratka bom. Kar zadeva jezikovno politiko, ki jo vodimo pri spletnih straneh znotraj našega GDA, nekatere spletne strani so na voljo v vseh jezikih, tri, potem je tukaj nekaj spletnih strani, ki so na voljo v petih jezikih, gre za tri spletne strani, dve spletni strani sta na voljo zgor v angleščini. Je pa res, da so na teh spletnih straneh tudi povezave na nacionalne spletne strani z isto vsebino, kjer lahko najdete vsebino v nacionalnem jeziku. To je splošna politika, ki jo vodi komisija, kar zadeva to vprašanje. V praksi pa sprejemamo ukrepe, ki gredo predvsem v smeri racionalizacije. Z racionalizacijo vsebine na spletnih straneh bomo poskrbeli ne zgolj za čim boljšo ponudbo za uporabnike, s tem bomo tudi razbremenili prevajalsko službo. Mi želimo namreč zagotoviti univerzalno storitev na tem področju. Naš cilj je, da odpravimo ovire, ki še vladajo na tem področju. Jezik včasih še vedno predstavlja oviro namreč. Prej ste omenili sodelovanje v programih, za nas je to prednostnega pomena. Naj vam podam par primerov. Naprimer, priročnik za program Erasmus. Ta priročnik je bil objavljen v triindvajsetih jezikih. V lanskem letu smo torej dali na voljo ta priročnik v vseh jezikih na isti dan na spletni strani. Tudi spletne strani komisije se vodijo v sodelovanju z nacionalnimi agencijami, potem z deski v okviru ustvarjalne Evrope. Ti deski oziroma pisarne so dolžne zagotavljati informacije v nacionalnem jeziku, morajo pa tudi nuditi podporo vsem tistim, ki želijo sodelovati v programih. S tem želimo čim bolj zmanjšati neenakosti, ki bi se lahko pojavile. če bi uporabljali na spletnih straneh zgolj en jezik ali zgolj nekaj jezikov. Želimo čim bolj razširiti možnost za sodelovanje. Zdaj se bom dotaknila tudi primerov, ki ste jih sami navedli. Namreč spletno stran Erasmus Plus smo izboljšali. Verjetno ste videli, da je bil meni, torej kako brskati po spletni strani do zdaj ni bil preveden, zdaj smo zadevo prevedli, spletna stran je na voljo v vseh jezikih. Potem je pa tu še ena pomembna stran, tista, ki se nanaša na to, kako uložiti kandidaturo oziroma kako podati vlogo, če želite sodelovati v programu. Zdaj je ta spletna stran na voljo v vseh jezikih, da bodo lahko vsi vedeli, na kakšen način se lahko vključijo v program. Če zaključim, pri teh spletnih straneh uporabljamo metodologijo, ki jo je prej predstavila Kristina. Mi si želimo predvsem, da bi sredstva učinkovito uporabljali. Želimo si zagotoviti stalne izboljšave, da bodo tudi uporabniki imeli več koristi od naših spletnih strani. Hvala. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Najlepša hvala. Vem, da imate na voljo samo omejena sredstva, to je vsekakor jasno, ampak eh, vseeno se mi ne zdi, da je to čisto zadovoljivo, kar ste nam predstavili. Vsaj smernice teh osnovnih eh, glavnih programov bi morali biti na voljo v vseh 24 jezikih. To se mi zdi čisto samoumevno in ne zdi se mi, da je to velik uspeh, da ste to storili ampak nabor orodij za Evropski dan športa, ki ga je potrebno izvajati v vseh, eh, v vseh šolah po Evropi. To bi moralo imeti več eh, informacij v, v vseh jezikih. Dejstvo, da je osnovna spletna stran tega Evropskega dneva za šport v nemščini, ni dovolj, če je potem cel nabor orodij samo v angliščini. večina strani je na voljo samo v angliščini, ampak to še ne pomeni, da ljudje razumejo te strani samo zato, ker jih pač odprejo, saj drugega jim ne preostane. Tukaj se mi vse skupaj zdi precej vprašljivo. Problem je v tem, da moramo ob 10.30 res zaključiti za to razpravo, ker pridejo k nam eh, ministri iz avstrijskega predsedstva. Najprej bi dala besedo eh, Sabine Ferhajen in Silviji Kosta. Prosim vaju, da sta čim krajši. Prepričana pa sem, da se bomo vrnili k eh, tej temi. Vsekakor pa vam bom dala na voljo tudi vse te dokumente, ki sem jih pripravila. Sabine Ferhajen, izvolite. Ja, sedaj bom kratko in jasno povedala in to ne zaradi tega, ker bi želela biti agresivna, ampak ker nimamo časa malce nekaj dvomov imamo o teh eh, številkah, ki ste jih navedli. Pri nemščini ste navedli, da je tukaj 20% potreb, samo 10% za aktivni jezik, ampak 100 milijonov ljudi v Evropi ima nemščino kot eh, materni jezik in zato resnično dvomim v te številke. Prosim torej, da si ne ogledate samo eh, jezikovne preference, ampak vprašanje, kaj je eh, materni jezik teh ljudi. Mislim, da res potrebujemo razumne številke, ne pa tukaj kar nekih navedb. Petra Kamarevert je že povedala, tukaj, kjer piše Last Developments, eh, ste napisali, da je stran za Erasmus končno na voljo v vseh jezikih, ampak eh, to je štiri leta potem, ko je veliko ljudi želelo sodelovati pri tem programu, pa so naleteli na veliko jezikovnih ovir, še posebej v majhnih državah, naprimer v vzhodnji Evropi. Še posebej gre tukaj za ljudi, ki jih mi želimo doseči. To so ljudje, ki še nimajo te mednarodne izkušnje, ampak že jo želijo pridobiti s tem. Programom. Gre za ljudi, ki želijo pridobiti, naprimer, jezikovno znanje s temi programi. In potem šport, Evropski teden športa, ta eh, program je na voljo samo v angleščini, ampak to je prav program za ljudi, program za majhne športne klube. In kako naj to deluje, če je celoten program oziroma informacije na voljo samo v angleščini? Prijava k temu programu je že tako in tako zapletena, Ampak informacije so na voljo samo v angleščini in potem je potrebno v angleščini narediti prijavo, opisati program in tako naprej. Dejali ste, da je enako tudi pri kemikalijah in tako naprej. V redu, ampak naše informacije iz držav članic so, da se tudi majhna in srednje velika podjetja pritožujejo, da so na voljo informacije samo v angleščini in to so ključne informacije za njih in za njihov posel. Veliko podjetij nima znanja, da bi izpolnilo te um, stvari v angleščini in res moramo izboljšati možnosti za prijavo posod. Gospa Kosta, zelo na kratko. To je zelo pomembna tema. Vsi bi si sicer želeli, da bi se stvari izpeljale veliko hitreje. Imamo tudi natančen programski časovni okvir, kar ste sami povdarili. Pomembno je, da zagotovimo dostop do programov. Gre za programe, ki imajo velik družbeni učinek za posameznike, za posameznike. MSP-je, za društva. Ti programi prispevajo k socialni vključenosti, zato je pomembno, da so vsi ti programi dostopni. Dve pripombi in eno vprašanje. Vi ste sicer dosegli napredek, ko gre za to samodejno prevajanje, ampak zanima me, kako je to z tehničnega vidika zagotovljeno, ali je rezultat zadovoljiv, potrebujete morda več sredstev, da bo tudi ta samodejen pristop veliko bolj pogosto uporabljen, zlasti, kadar ne potrebujemo kakšnih konkretnih referenc. Potem pa ti obrazci nisem najbolj razumela. Vi pravite, da ko gre za Erasmus, je zadeva v celoti pokrita, pri športu bo treba stvari še malce izboljšati. Kaj je s kulturo, z ustvarjalnostjo, tu zaostajamo, pravite, da obstaja tu vrzel pri jezikih, tudi kolegica Ferhajn je to izpostavila. Boste to vrzel zakrpali v kolikšnem času ali imate dovolj sredstev? Zanima me, ali je problem bolj vezan na pomankanje sredstev ali na tehnološko prilagoditev vseh teh spletnih strani, ki pravite, da so vse na isti platformi. Kako lahko pospešimo delo? Želimo si, da bi v naslednjem programskem okviru zagotovili dostop do programov v vseh jezikih. To je cilj, ki se ga je zadala vaša komisija, pri čemer vas podpiramo. Mi smo so zakonodajalec in lahko pri tem so odločamo, no upam, da je takšen cilj komisije. Še eno vprašanje. Nacionalne agencije, kakšen odnos imate z njimi, samo toliko, da se razumemo. Vi pravite, da morajo nacionalne agencije potem prevajati to v nacionalne jezike, ampak kdo plača za to? Gre to na račun proračuna agencij ali agencije plačajo del teh stroškov, vi drugi del stroškov, zanima me, kako to poteka ali nacionalne agencije nosijo vse stroške pri določenih programih. Najlepša hvala. Eno minuto še imamo za eno dodatno vprašanje, izvolite. Jaz iskam samo, da nam bo odraza izčrpatelna ta informacija. Uh... Najlepša hvala. Zahvaljujem se za te informacije. Sem poročevalec glede večjezikovnosti, večjezičnosti. Država Bolgarija. In več kot 60 odstotkov evropejcev ne govori angliško, pri nas v Bolgariji, kar 80 odstotkov ljudi ne govori angliško. Vse bolj glasni so populisti in eh, to tudi zelo glasno povedo, da bodo govorili lastni jezik, tudi v komunikaciji z Evropsko unijo. Prav zato me zanima, kaj boste storili za to, da boste izpostavili vlogo manjših jezikov. Pa še nekaj. 13. junija smo na plenarnem zasedanju razpravljali o vzajemnem priznavanju jezikovnih kompetenc in zanima me, kaj bo komisija tukaj storila. Hvala. Hvala. Tri minute za odgovore. Zares moram ustrajati pri tem, kajti nimamo prav veliko časa, kdorkoli pač želi odgovoriti. Um, mi rivolgo l'onorevole Costa per quanto bom odgovorila gospe Kosti glede samodejnega prevajanja. Komisija je res veliko delala na tem v različnih oddelkih oziroma službah. Znotraj komisije želeli smo, da bi imeli samodejno prevajanje v vse jezike, v vseh jezikovnih kombinacijah, tako iz jezikov kot v jezike. Mi smo želeli namreč poenostaviti ta celoten postopek prevajanja na tak način, ampak vseeno želimo ohraniti kakovost prevodov, ne zgolj pri zakonodajnih predlogih, temveč tudi, ko gre za komuniciranje z državljani preko spletnih strani. Se pravi, del prevodov se opravi samodejno, to seveda tudi preverimo, je pa res, da potrebujemo tudi fizične prevode, torej prevajalce, ki prevajajo in ne zgolj računalnike, ki prevajajo bomo pa seveda ta sistem še nadalje razvijali. Uvedli smo različne sisteme, tudi tako imenovana umetna inteligenca se zelo razvija na področju prevajanja, ko gre za tako imenovano neuronsko prevajanje, tudi nacionalni organi se poslužujejo že to vrstnih sistemov. Vsi nacionalni organi lahko uporabljajo ta sistem, ki zagotavlja tudi določeno stopnjo varnosti in gotovosti v primerjavi z drugimi tržnimi sistemi, ki se uporabljajo oziroma so na voljo. Skratka, smo dosegli napredek, ampak se še vedno potrebujemo tudi klasične prevode. Hvala. Sì, per venire alla domanda. Če se vrnem nazaj k vprašanju o nacionalnih agencijah. Nacionalne agencije imajo pogodbeno dolžnost in sicer, da na svoji spletni strani objavijo dokumente, posamezne obrazce za podajanje vloge, naprimer za Erasmus. V pogodbah je zapisanih kar nekaj določb v zvezi s tovrstnimi obveznostmi agencije so tudi dolžne prevesti določene dele strani. Vse kandidature se seveda lahko vložijo v vseh jezikih, tako da tu obstaja morda pasivna ovira, ampak aktivne ovire pa ni izvršna agencija upravlja s temi programi in lahko sprejme kandidature tudi v drugih jezikih. S tem upam, sem odgovorila delno tudi na vprašanje glede ustvarjalne Evrope. Mislim, da bi bilo to vse. Vielen herzlichen Dank. Es tut mir leid, dass wir heute wirklich so knapp in der Zeit sind. Najlepša hvala, res mi je žal, da nimamo prav veliko časa danes k temi. Eh, se bomo še vrnili, kot vidite, smo zelo nepotrpežljivi, smo tudi nekoliko nezadovoljni in nima smisla, če imamo eh, pred eh, seboj neko vprašanje, ki je na voljo v angleščini, pa lahko na njen potem odgovorimo v svojem maternem jeziku, kaj pa če vprašanje sploh ne razumem. Torej, mislim, eh, da z tem ne moremo biti zadovoljni in mislim, da bi morali paziti predvsem na to, da programe, ki so namenjeni eh, državljanom, od katerih ne moremo pričakovati, da eh, vsi govorijo angliško, prevedemo v različne jezike pri teh programih namreč želimo eh, udeležbo naših državljanov in zaradi tega moramo zares poskrbeti za to, da so na voljo v vseh jezikih. Eh, to je na vse zadnje tudi naša naloga. Eh, vem, da si prizadevate, da bi dosegli napredek na tem področju. Lahko ste prepričani, da vam bomo še naprej dihali za ovratnik in da bomo eh, pazili na to, eh, da se bodo zadeve postopoma izboljševale. Najlepša hvala. Tako lahko nadaljujemo z našim dnevnim redom in prehajamo k 11. točki dnevnega reda. V veliko veselje mi je, da lahko danes tukaj pozdravim avstrijsko predsedstvo, ki je ravno kar prevzelo vajeti predsedovanja. Štirje ministre so danes z nami. Eh, ki eh, se ukvarjajo z pomembnimi tematskimi področji za nas in eh, zaradi tega, ker so ta področja razdeljena na različno ministrstvo v Avstriji, nam je danes veliko veselje, da lahko tukaj pozdravimo kar štiri avstrijske ministre. In sicer pozdravljam ministra za eh, kulturo in znanost, eh, ministrico za ženske, družino in mladino. Eh, in ob 11.30 bomo potem gostili namestnika kanclere, ki je pristojen za šport in pa ministra za javne storitve, kakor tudi ministra v. Ministrstvu za eh, umetnost, kulturo in pa medije. Eh, za vsakega ministra bomo imeli na voljo približno 10 minut, potem pa eh, bo sledil krok vprašanj in odgovorov. Najprej gospod minister Fasman in pa ministrica Bognar Štraus, hvala lepa, da ste prišla k nam. Eh, mislim, uh, da nam je današnje srečanje lahko v veliko uh, veselje, uh, kajti evropska integracija je v tem uh, trenutku še kako pomembna in uh, srečujemo se z velikimi izzivi. In sicer ne le na evropski ravni, ampak tudi na mednarodni ravni. Uh, Eh, gre za uh, mesto Evrope uh, na svetu in uh, mislim, da imate kot predsedstvo zelo težko nalogo. Uh, potrebujete uh, veliko poguma in uh, zaradi tega bodo politike na področju kulture, športa, mladine in tako naprej igrale pomembno vlogo kajti eh, to so področja, ki neposredno zadevajo naše državljane in zaradi tega sem tudi zelo vesela, da bom lahko z vami sodelovala na področju vseh teh politik. Prisrčno vas pozdravljam v odboru in vam zagotavljam popolno podporo našega odbora. Računamo pa tudi na vašo podporo pri eh, temeljnih točkah. Eh, pri eh, politiki na področju kulture, medijev in tako naprej, še prav posebej, kar zadeva razpravo o finančnem načrtovanju, pa tudi o proračunu. Že imamo kar nekaj želja in upam, da nas boste eh, pri teh naših željah podprli. Najprej bom dala besedo ministru za izobraževanje, gospodu Fasmanu, za 10 minut, potem pa bomo imeli kratek krok eh, vprašanj in odgovorov, potem pa bo sledila ministrica za mladino Juliane Bognar-Štraus. Gospod Fasman. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani poslanci, dame in gospodje. Najlepša hvala tudi za uvod. Ehm, zelo dober uvod je bil to, eh, poudarili ste pomen eh, izobraževanja. Eh, to je pomembna naloga tako na državni, kakor tudi na evropski ravni izobraževanje. Je povezano tako z emocijami, kakor tudi z razumom. Če eh, mi dovolite, bom izkoristil svojih deset minut in se osredotočil na tiste točke, ki bodo tekom našega predsedstva eh, ključnega pomena. In eh, zagotavo sem spadajo pogajanja o programu Erasmus. Program Erasmus je Evropska komisija predložila konec maja. Eh, in sicer gre za eh, prihodni razvoj tega programa in v naslednjih šestih mesecih eh, se bomo o tem pogajali. Vesel sem, da bo eh, ta program izkoristil eh, tudi eh, trenutek, ko se osredotočamo na izobraževanje, ki je bilo ključnega pomena pri pogovorih na srečanju na vrhu konec leta 2017. Erasmus Plus je eden izmed najpomembnejših programov v zgodovini Evropske unije gre za eh, simbol eh, združevanja evropske mladine. In eh, mladi lahko na ta način spoznajo druge države, mesta in pa univerze. To je instrument, ki uspodbuja pripadnost Evropi, ki uspodbuja evropsko identiteto. Eh, ta program obstaja že 30 let in eh, v njem je sodelovalo že eh, več kot 9 milijonov evropskih državljanov. In uh, izkušnje so pokazale, da je med temi mladimi uh, manj brezposelnosti, da imajo boljše možnosti, da najdejo uh, dobro zaposlitev uh, da imajo uh, višji dohodek in uh, da ti uh, mladi uh, kažejo tudi večjo pripadnost Evropi. Ta program naj bi bil še okrepljen, morali bi ga razširiti in vse to so spodbude, ki so zelo dobre. Ne gre za revolucijo, gre prej za nadaljni razvoj programa Erasmus, kar je tudi smiselno. Mm, kaj ti eh, mislim, da nima nobenega smisla, da bi ta eh, program povsem spremenili, če je že uspešen. Program Erasmus eh, se bo osredotočil na tri ključne prioritete. Najprej na mobilnost, drugič na sodelovanje med inštitucijami in pa tretjič na sodelovanje med ministerstvi, vladami in tako naprej. Pri eh, tej eh, ključni prednostni nalogi dve eh, bo pomembna tudi ideja evropskih univerz. Gre za sodelovanje izobraževalnih ustanov, predvsem univerz, ki naj bi sodelovale in naj bi pripravile skupne študijske programe. V in sicer uh, v uh, večjem obsegu kot doslej. Uh, Evropske univerze bi morale biti odgovor na privlačnost univerz na ameriški vzhodni obali. Hkrati pa bi na ta način morali ukrepiti privlačnost starih tradicionalnih univerz z. Uh, evropskimi univerzami se bomo seveda eh, podrobno ukvarjali, predvsem pa z ključno prioriteto ena, namreč z vzpodbujanjem eh, mobilnosti. Tukaj ne gre zgolj eh, za študente, ampak tudi za učence in učenke, pa tudi za pripravnike. Mislim, da bi lahko tukaj dosegli več, kot smo dosegli doslej. Meni se zdi to zelo pomembno. Še prav posebej zaradi tega, ker je potrebno okrepiti privlačnost eh, izobraževanja na nacionalni ravni. Program Erasmus je torej eh, v središču eh, naše pozornosti, o tem se bomo predvsem pogajali in upamo, da bomo naleteli na pozitiven odziv drugih držav članic in da bomo napredovali, kolikor se bo le dalo. Druga točka Eh, tukaj gre za priznavanje, eh, ne le v akademskem pomenu te besede, kajti v preteklih letih smo že veliko dosegli, eh, recimo Lizbonski postopek priznavanja, vzajemnega priznavanja, sprejeli smo konvencijo. Ja, in tukaj je tudi Bolonija. Torej, veliko smo dosegli pri uh, vzajemnem priznavanju uh, univerzitetnega izobraževanja, uh, malo manj pa smo napredovali na področju srednješolskega izobraževanja. Torej potrebujemo nek skupni evropski izobraževalni okvir. In zato je potrebno vključiti tudi srednjošolsko izobraževanje, ne pa zgolj uh, univerzitetno izobraževanje. Potrebno je poskrbeti za to, da bodo diplome eh, priznane tudi v drugih državah članicah, eh, tudi če gre tukaj za diplomo srednje šole. In eh, tudi sicer bi morali poskrbeti za to, da bi se v domovini posameznika priznavale kvalifikacije pridobljene v neki drugi državi članici. Pri tem se še zmeraj pojavljajo težave in univerze pravijo, da ne morejo biti prepričane, da eh, je znanje, ki so ga eh, študenti pridobili druge, tako dobro kot eh, znanje, ki bi bilo pridobljeno pri njih, ali je znanje na takšni ravni, da bodo ti študenti lahko nadaljevali z svojim študijem doma. Torej, potrebujemo zavezujoč instrument vzajemnega priznavanja imamo dobre primere takšnega automatičnega priznavanja eh, diplom, recimo države Beneluxa, nordijske države, baltske države že imajo eh, takšne instrumente in to moramo spodbujati in poskrbeti za vse evropski instrument. Pri tem eh, bo zelo pomembna kakovost, zagotavljanje kakovosti, eh, tudi ko gre za eh, srednje šole. Potem pa eh, so tukaj še eh, druga težišča, eh, namreč učenje jezikov. To je tema, ki smo jo prevzeli od bolgarskega predsedstva. Nadaljevali bomo s pogajanji, še prav posebej se bomo osredotočili na poklicno izobraževanje oziroma usposabljanje in na reforme na področju izobraževanja, na digitalni razvoj in tako naprej. Želimo spostaviti eh, skupno evropsko izobraževalno območje. Dame in gospodje, eh, veliko eh, tem bomo obravnavali tekom našega predsedstva. Hvala lepa za vašo pozornost in veselim se še razprave. Ja, najljubša hvala mislim, da nas bo vse zelo veselilo, da ste predvsem program eh, Erasmus uvrstili visoko na vaš dnevni red. Eh, seveda pa vas podpiramo tudi pri eh, drugih temah, ki so za nas še kako pomembne. Sedaj pa bi začeli z vprašanji in odgovori in začela bom s koordinatorji. Eh, najprej Sabine Frhajen. Hvala lepa, eh, minister Fasman. Omenili ste program Erasmus, dejali ste, da ga je Evropska komisija ukrepila. Mogoče pa veste tudi, da gre tukaj pravzaprav za status eh, quo eh, iz zadnjih dveh, treh let. Ne gre eh, za dejansko povišanje sredstev za program Erasmus. In program Erasmus se je ponovno pričel v tem finančnem obdobju in zaradi tega bo prišlo do finančne vrzeli. Torej o dejanskem izboljšanju statusa kva ne, ne moremo govoriti. Eh, le 20 odstotkov eh, projektov bo prejelo eh, podporo in tudi z povišanjem sredstev se situacija ne bo ravno izboljšala, kajti tudi v prihodnih letih bomo imeli prošnje, ki jih bo potrebno zavrniti. V strukturi programa Erasmus. Uh, imamo eh, tudi eh, nov program in sicer eh, vozovnic za Interrail in zaradi tega me zanima, če se želite zauzeti tudi za to, da bi proračun za Erasmus ne le podvojili, ampak ga dejansko močno povečali. Kaj ti le potem bi lahko rekli, da je to uspešen program, ki ne vodi zgolj v obup eh, pri morebitnih udeležencih. Eh, zaradi tega je potrebno ukrepiti tudi prizadevanje na področju poklicnega usposabljanja. Eh, tukaj eh, gre za ukrepitev programa Comenius. Včasih smo imeli Comenius in Leonardus eh, in sedaj sta bila ta programa združena. Eh, Eh, in uh, finančna sredstva so bila uh, precej uh, bolj omejena kot v primeru univerzitetnega izobraževanja. Mislim, da moramo tudi na tem področju storiti veliko več, ne le pri uh, visokošolskih absolventih, uh, ampak tudi na področju poklicnega izobraževanja. Poleg tega je potrebno ukrepiti sodelovanje tudi eh, pri eh, zgodnem izobraževanju. Eh, potrebno je povečati proračun eh, za naslednje eh, srednjeročno obdobje. Ta program je zelo pomemben in zaradi njega zares potrebujemo več sredstev. Najlepša hvala. Gospod minister, odgovorite na vprašanje. Ah, odlično, lahko kar odgovorim. Ja, gospa Ferhajen, z vami se povsem strinjam, kar zadeva pomen programa Erasmus. To sem tudi v svojem uvodu jasno povedal. Eh, kar zadeva 20 odstotkov, eh, pri tej logiki vam nisem mogel ravno slediti, ne vem, kaj natančno ste mislili. Šest eh, let sem bil namestnik rektorja univerze na Dunaju, torej ne ravno majhne univerze in nikoli nismo zavrnili študenta. Glasov iz dvorane žal ne slišimo govorili ste o 20, uh, odst o 20 odstotkih, uh, torej uh, razložiti mi morate, zakaj uh, nominalno zvišanje z 15 na 30 milijard ne predstavlja zvišanja sredstev, mislim, to presega moje matematične sposobnosti. Meni se to že zdi močno povečanje sredstev. Lahko bi bilo sredstev še več, to seveda razumem. In uh, temu se tudi ne bi upiral. Ampak eh, ta pogajanja šele potekajo in uh, zaradi tega uh, tudi uh, ne morem ničesar določati vnaprej. Strinjam pa se z vami, da potrebujemo razširitev tega programa in eh, sicer tudi na poklicno izobraževanje, da moramo vključiti več eh, eh, šolarjev, kar zadeva mobilnost študentov, pa obstaja tudi meja zasičenosti, torej določena ukrepitev je še mogoča, ampak je manj odvisna od finančnih sredstev, predvsem je vse skupaj odvisno od tega, kako so zastavljeni učni programi in uh, kje se pojavljajo možnosti za mobilnost, tako da mobilnost ne bo vodila v podaljšanje študija, ampak prej v obogatitev študija. To so zelo pomembna vprašanja, ki pa niso povezana toliko s finančnimi sredstvi, ampak z organizacijo programa Erasmus. Najlepša hvala, čisto na kratko, v pojasnilo. Eh, govorili smo o številnih zavrnjenih projektih in tukaj govorimo predvsem o programu Comenius, ko gre za uh, partnerstva med šolami, gre pa tudi za mladino eh, v programu Erasmus. Tam se projekti vedno znova zavračajo. Govorimo o tem, da podvojitev sredstev ne zadostuje. Če si ogledamo eh, programsko leto 2020, eh, ki bo zadnje programsko leto in uh, imamo zaostanek, ki se vedno znova krepi. Torej, če si ogledamo to zadnje leto, uh, mislim, uh, da. Uh, imamo tukaj že znesek 24 milijard in potem je tukaj še 6 milijard, eh, pri tem pa ni upoštevana inflacija. Ja, to je sicer povečanje sredstev, ampak zagotovo to ni dovolj za uspešnost tega programa. Toliko pojasnilo. Silvija Kosta, za dve minuti, prosim, maksimalno. Eh, gospod minister, vi imate nedvomno prednost, ker imate izkušnje kot namestnik rektorja. Me lahko slišite? bom raje govorila italijansko. No, rekla sem, da imate izkušnje kot namestnik rektorja in tudi zaradi tega lahko bolje razumete ta vprašanja. No, vse zadnje so to zelo pomembna vprašanja za Evropo. Če ne bomo vlagali v izobraževanje novih generacij v Evropi, če ne bomo vlagali v izobraževanje, bomo izgubili Evropo. Kultura, izobraževanje, raziskave. Mislim, da bi to moral biti tako imenovani core business oziroma osnovna poslovna dejavnost Evropske unije, ko gre za naložbe. Vi ste predstavili ključne, natančne prednostne naloge. Sama menim, da se soočamo s pomembnimi spremembami na izobraževalnem področju v Evropi. Vesela sem, da se avstrijsko predsedstvo tega zaveda. Mislim, da bi morali sprejemati ustrezne ukrepe, da bi vzpostavili evropski izobraževalni prostor, ne zgolj na področju visokošolskega izobraževanja, temveč na splošno, ko gre za izobraževanje. Vi ste podali kar nekaj priporočil. Upam, da bodo ta priporočila v času vašega predsedovanja zagotovila pomemben zagon, zlasti, ko gre za vzajemno priznavanje diplom, kot ste sami rekli. Podarili ste tudi, da bi lahko oblikovali agencijo. Lahko poveste, kaj več s tem v zvezi, morda bi tako lažje spodbudili vzajemno priznavanje diplom. O tem je govorila že komisija. Kar zadeva program, vi predsedujete v delu leta, ko se bomo pogajali o izobraževalnih programih. Erasmus je čudežna beseda, ki pokriva različne ukrepe. Mislim, da bi morali uravnotežiti ukrepe na področju politike mladih, poklicnega izobraževanja in tudi na področju splošne dostopnosti. Zaključujem. Upam, da ste seznanjeni z Erasmus Mundusom. Upam, da avstrijsko predsedstvo podpira ta naš predlog. Želimo si, da bi mladim, ki nimajo na voljo finančnih instrumentov, omogočili, da bi dostopali do teh programov. Omenjali smo tudi Evropsko listino za študente, govorili smo o tem, da bi vzpostavljali partnerstva med šolami in združenji, da bi morali okrepiti tudi te ključne ukrepe v posameznih partnerstvih. Potrebujemo tudi seveda močnejše izobraževalne politike na evropski ravni. Za nas bi morali Erasmus potrojiti, to je bila zahteva parlamenta. Velika večina v parlamentu je podprla predlog, da se potrojijo sredstva. Upam, da nas boste podprli. Bitte, Herr Fassmann. Gospod Fassmann, izvolite. Najlepša hvala za vprašanje, gospa Kosta. Ne vem, če sem vas čisto pravilno razumel. Uh, govorili ste predvsem o programu Erasmus uh, in uh, gre za dostopnost programa Erasmus za uh, študente, za mlade, za šolarje. Pri tem se z vami povsem strinjam, uh, kajti program Erasmus je včasih izjemno zapleten, še prav posebej, ko gre za. Uh, Podpis eh, sporazuma o eh, eh, študiju lahko se zgodi, da določen študent izpade in potem je potrebno te sporazume dopolniti in vse skupaj je zelo zapleteno. Potem pa Erasmus v digitalni obliki, to bi predvsej poenostavilo celoten postopek. In uh, vi ste poslanci Evropskega parlamenta, včasih se vračate tudi v svoje domovine in mislim, da bi morali univerzam povedati, da je potrebno izpolniti uh, zaveze na področju uh, učnih uh, programov in to je skoraj da uh, pomembnejše od tega, koliko sredstev. Uh, od tega, koliko sredstev eh, posamezna univerza dobi. Kajti, če eh, so učni programi eh, preveč omejeno zastavljeni, potem s tem omejujejo prožnost, potem pa priznavanje. Priznavanje je seveda predpogoj za sklopni evropski izobraževalni prostor, za skupno evropsko izobraževalno območje, ki se ga vsi tukaj v dvorani želimo. Eh, agencija, eh, to je eh, mogoče napačna beseda ali pa ni bila prevedena tako, kot bi si želel. želel. Ne gre za novo ustanovo, gre za postopek priznavanja, ki bi deloval tako kot na terciarnem področju. To potrebujemo tudi za srednješolsko izobraževanje. Potrebujemo pa tudi zaupanje, zaupanje, eh, medsebojno zaupanje med državami članicami, da so srednješolske diplome dobre, da so kakovostne. Potrebujemo pa tudi ambicije v državah članicah in sicer uh, mora biti srednješolsko izobraževanje kakovostno, kajti če bomo dosegli kakovost in pa preglednost na tem področju, na področju uh, srednješolske izobrazbe, potem uh, mislim, da uh, bomo naredili korak naprej uh, na področju medsebojnega uh, oziroma vzajemnega priznavanja. In potem ste govorili še o tretji točki, Erasmus Mundus. Erasmus Mundus je uh, program, ki bo obstajal še naprej in uh, ki se tudi meni zdi zelo pomemben. Uh, Eh, Erasmus eh, ne bi smel biti le vključujoč program, ampak bi moral biti tudi mednaroden program. Erasmus eh, se namreč v glavnem omejuje na meje Evropske unije. Ne govorim o mejah Evrope, ampak predvsem o mejah Evropske unije in Erasmus Mundus predstavlja odprtje tega programa na vzven. Najlepša hvala. Hvala lepa. Eh, sedaj pa imamo težave. Še sedem se vas je javilo k besedi v tem krogu. Pravzaprav imamo le še minuto eh, za eh, to predstavitev in zato bi vse skupaj prosila, da razmislite o tem, ali bi lahko to vprašanje, ki ga namravate zastaviti, zastavili tudi ministrici Bognar Štraus. In potem sta tukaj še dva ministra torej ugotoviti moramo, kako bi lahko to časovno uskladili. Helga Trupel. Jaz bom kratka in osredotočila se bom na eno pomembno vprašanje, če tudi bi imela še nekaj drugih vprašanj. Gre za proračun in večletni finančni okvir. Rada bi se osredotočila na večletni finančni okvir in pa na proračun za program Erasmus, kajti ravno kar ste dejali, da je vse skupaj v veliki meri odvisno od sodelovanja in pa od kakovosti. To seveda drži, ampak eh, odkrito povedano eh, gre v tem trenutku tudi za vprašanje večletnega finančnega okvira in eh, na tem področju boste morali veliko storiti v svetu. Sabine Frahajen ima še kako prav. Eh, ko pravi, eh, da zaradi eh, zaostanka pri izplačilih, ki ga sedaj imamo v proračunu, ne bomo mogli zagotoviti več kot v preteklih letih. V političnem pogledu pa bi morali zagotoviti več, če želimo zagotoviti prihodnost mladih v Evropi, še prav posebej na podeželskih območjih vam je to morda bolj všeč kot meni. Jaz eh, želim eh, dobro izobražene, odprte eh, ljudi in zaradi tega je potrebna ustrezna izobrazba, tudi na digitalnem področju in zaradi tega morajo biti mladi dobro izobraženi in zaradi tega je tudi program Erasmus plus tako zelo pomemben in avstrijsko predsedstvo mora to razumeti. Kajti, če eh, ne boste mm, prav veliko dosegli na področju večletnega finančnega okvira, tudi ne boste dosegli svojih ciljev eh, na področju eh, vašega dela ministra za izobraževanje. In razmislite o prihodnosti mladih v Evropi. Najlepša hvala. Gospod minister. Rekli ste, da to zame ni pomembno. To je zame še kako pomembno, ampak rad bi le opozoril, da je vprašanje. Eh, srednjeročnega financiranja vprašanje sveta za splošne zadeve in eh, v tem okviru bi morali še enkrat zastaviti svoje vprašanje. Najlepša hvala. Seveda pa imate v okviru eh, svoje uloge ministra tudi nalogo, da za to poskrbite. Mogoče bi finančni ministri morali biti nekoliko bolj velikodušni, ko gre za izobraževanje. Marita Reshimens, izvolite. Hvala, zelo kratka bom. Vesela sem, da se avstrijsko predsedstvo zanima za izobraževanje, še posebej za program Erasmus, ki mu želite dati nov zagon. Sama sem pri tem poročevalka v senci. Veliko stvari je že bilo izpostavljenih, tako da tega ne bom ponavljala. Me pa zanima, kaj se dogaja na področju znanstvenih karier. V Evropi se namreč veliko ukvarjamo s tem, ampak zdi se mi, da v drugih državah težko najdemo priložnosti, da bi sodelovali v tem kontekstu tudi znotraj programa Erasmus. Ne vem, ali razmišljate o tem, da bi tudi v okviru programa Erasmus študentom ponudili možnost nadaljevanja svojih karier na znanstvenem in tehnološkem področju. Najlepša hvala, gospod minister. Ja. Rekli ste, da študentje ne najdejo prave ciljne univerze. Vprašanje, če dovolite, eh, je ali imate kakšne dokaze za to, kajti iz eh, svoje prakse eh, tega ne morem potrditi. Mislim, da je mobilnost izjemno visoka, torej so ti študenti tudi našli ustrezno ciljno univerzo. Eh, in eh, mislim, da eh, ta področja niso problematična, kajti zaradi univerzalnega jezika, kot je matematika, lahko ti študenti pogosto študirajo tudi druge. Hvala lepa, gospa Bilt, izvolite. Hvala lepa, ministrica in ministri, da ste danes z nami. Čestitke za ta osupljiv začetek vašega predsedovanja svetu. Vprašanje imamo v zvezi z Erasmus. Združenemu kraljestvu naj bi zagotovili prisotnost v tem programu do leta 2020. 30. maja pa je komisija najavila možnost, da bi vse tretje države lahko sodelovali v tem programu, če bodo spoštovali določene pogoje, zlasti ko gre za finančno ravnotežje, ko gre za sprejemanje odločitev in možnost sprejemanja odločitev. O tem besedilu se bodo sicer še pogajali, ampak. Zanima me, če se boste zauzemali za to, da Združeno kraljestvo ostane v programu Erasmus. Na vse zadnje veliko evropskih študentov študira v Združenem kraljestvu in če bi jim to možnost oduzeli, bi jim s tem močno škodovali. Ali boste razmišljali tudi o udeležbi tretjih držav v programu Erasmus, če da, o katerih tretjih državah je govor? Hvala. Gospod minister, gospa Bilde. Načeloma se strinjam z vami. Združeno kraljestvo je zelo priljubljena eh, država v okviru programa Erasmus. Imamo načrt in načrt je ta. Najprej eh, bodo potekala pogajanja o Brexitu, eh, najprej bodo sprejete odločitve, potem pa bomo videli, eh, kakšni bodo naši odnosi v prihodnosti. Prepričan sem, da eh, bomo neke določene odnose imeli, kajti Združeno kraljestvo ni le. Eh, Eh, priljubljeno, eh, ampak je to tudi eh, država z zelo priznanimi univerzami, torej ne bomo se pogajali o tem tekom predsedstva, ampak kot minister za kulturo in pa znanost se bom zagotavo zauzel za to, da bomo po brexitu imeli dobro sodelovanje z Združenim kraljestvom, pa tudi z drugimi državami. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospodu Zveru, ki je naš poročevalec za program Erasmus. Hvala za besedo in predstavitev. Spoštovani gospod minister, eh, hvala za predstavitev vaših prioritet. Vas lepo pozdravljam kot vaš sosed, prihajam iz Slovenije. Eh, prepričan sem, eh, vesel sem, da ste postavili Erasmus plus za svojo prioriteto na prvo mesto. Podpirate tudi bolonjsko reformo, in nastajanje skupnega evropskega visokošolskega prostora in eh, eh, sem tudi zadovoljen da dajete poudarek nastajanju skupnega evropskega prostora na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja opazil sem da zelo dobro obvladate že ta dosje in da bo avstrija zelo dobro predsedovala eh, svetu na tem področju bom samo eno vprašanje postavil ne ker smo v časovni stiski ali podpirate predlog evropske komisije da bi spremenila ime programa iz erasmus v erasmus gospod zver Zahvaljujem se vam za to, da ste zadovoljni z našimi ambicijami. Kar pa zadeva vaše konkretno vprašanje, eh, da bi z programa Erasmus Plus ponovno prešli na program Erasmus. Eh, moram reči, da nimam eh, nobenih posebnih želja v tem trenutku. Najpomembnejše je, da ohranimo ime Erasmus, kajti. E, to je že priznana znamka. E, če pa e, bi imeli zdaj plus ali minus za tem imenom, to je meni povsem vseeno. Okay. Ja, genau. <laughs> Če uh, bomo dobili več sredstev, nam bo zajemil vseeno imam še ena, dva, tri, štiri, pet članov, ki so prosili za besedo. In uh, seveda bomo morali preiti uh, k ministrici Bogner Štraus. Torej, eh, mislim, da je potrebno uh, sedaj potegniti črto in uh, razmisliti o tem, ali bi lahko v uh, naslednjem krogu odgovorili na ta vprašanja. Sicer pa lahko ministri še dopolnijo svoje kolege, če bo to potrebno. Gospa Bogner Štraus, beseda je vaša za 10 minut. Ähm, Hvala lepa, gospa predsednica. Lahko bi rekla, da bom pač govorila hitreje, ampak tolmače in tolmačke verjetno ne bi bili zadovoljni s tem. Spoštovani poslanci in poslanke, Predstavila bi vam področje mladine in naše prioritete na tem področju v času predsedovanja. Izjemno pomembno se mi zdi, da prisluhnemo mladini. Prisluhniti moramo mladim, ki so tako naša prihodnost, kot tudi naša sedanjost. Dati jim moramo najboljši okvir, ki jim ga le lahko ponudimo. Mladi morajo imeti možnost, da razvijajo svojo osebnost in da potem vstopijo v našo družbo, zato da bodo kot odrasli lahko doprinesli k naši družbi. V prihodnosti bodo namreč gotovo prevzeli pomembno vlogo. Na podlagi ankete Eurobarometra, ki je bila naslovljena na mlade evropejce med 15 in 30 letom starosti, so mladi povedali, da je za njih najvišja prioriteta izobraževanje in razvijanje veščin. To je odličen znak in mislim, da je Erasmus res zelo uspešen program, kot je povedal že kolega Fasman. Gre tako rekoč za blagovno znamko. Erasmus je točno to, kar kako eh, mladi vstopajo v Evropo. Namreč eh, Erasmus je v bistvu prvi način, kako mladi spoznajo Evropo, kako mladi spoznajo, da je Evropa enotna. Mnogi izmed teh mladih sodelujo tudi v prostovoljnem delu, to se je izkazalo iz ankete. Šesti od desetih mladih so poleg tega tudi sodelovali že na takšnih ali drugačnih volitvah. Mladi so torej zelo angažirani v Evropi. Prostovoljstvo ima v Evropi že dolgoletno tradicijo in trenutno obstaja Evropska prostovoljna služba. Evropske solidarnostne enote pa bodo tudi eh, dodaten eh, odlični dosežek, s pomočjo katerega bodo mladi lahko ugotovili, na kak način eh, se dogaja integracija, kako se lahko naučijo večje tolerantnosti in eh, kako jih to, da podpirajo druge, da pomagajo drugim, okrepi tudi same. Prostovoljno delo je odlična izkušnja za mlade, ki jih vsekakor okrepi njihov značaj. Prav zato me izjemno veseli, eh, da je sedaj na voljo 375 milijonov evrov do leta 2020. Za naslednje programsko obdobje po letu 2020 eh, pa je na voljo 1,26 milijarde evrov, tako da bo ogromno mladih lahko izkoristilo ta program. Trenutni program Erasmus Plus se bo zaključil leta 2020 in kolega Fasman je o tem govoril obširnejšem. Program Erasmus Plus je izjemno pomemben in um, več mladim, kot bomo omogočili, da bodo sodelovali v tem programu, boljše bo. Mobilnost mladih je izjemno pomembna. 20 do 30 eh, vlog uh, tukaj lahko, lahko ugodimo. Če bo ta odstotek še višji, bi to bilo seveda tudi odlično. Ampak kot, vseh, kot pri vseh projektih, moramo imeti tukaj tudi nek izziv za mlade in za skupine mladih, ko se prijavljajo na nek projekt. Prav zato je smiselno, da imamo tukaj nekakšno omejitev, vsekakor morajo mladi uložiti nek trud v ta program in dodelitev sredstev, udeležitev v tem programu mora biti neka nagrada. Vsekakor pa je res, strinjam se, da bi moral biti ta program manj birokratski in bolj dostopen, še posebej del, ki je namenjen mladim. Resnično mora biti bolj dostopen za mlade. Namreč želimo se približati tistim mladim, ki morda niso tako aktivno vključeni v izobraževanje, ki morda niso tako izobraženi in zato moramo poenostaviti prijave k tem programom. V sektorju eh, mladine je v programu Erasmus Plus na voljo 3,1 milijarde evrov, tako vsaj predpostavljamo, da bo. To je razumna količina sredstev za mlade, za njihov nadaljni razvoj. Vsega skupaj bo tukaj na voljo 30 milijard evrov kot rečeno, vedno uh, bi lahko imeli še več sredstev, ampak vseeno mislim, da morajo imeti mladi tudi nek izziv, da moramo zagotoviti kakovostni okvir, tako da moramo res tukaj omej tudi omejiti prijave. Potem pa strategija za mlade. Na ravni Evropske unije potrebujemo novo strategijo za mlade in Evropska komisija je pripravila tukaj tudi predlog. Posvetovali smo se z mladimi, kar 15 tisoč mladih je bilo vključenih eh, v posvetovanja in sicer v Sofiji, tam so predstavili tudi 11 ciljev za mlade. V teh ciljih je vključeno vse, kar si naši mladi želijo. Vseeno pa bi si jaz želela, da bi imeli tukaj bolj konkretni pristop. Stvari se dan danes hitro spreminjajo in prav zato moramo biti zelo, zelo prisotni. Mladi to vedo še najbolje. In prav zato se jim res zahvaljujem, da so oblikovali teh 11 ciljev. Mi pa bomo vsekakor poskušali to, te cilje vključiti tudi v novo strategijo za mlade. Kot rečeno, v naslednjih eh, mesecih bomo v okviru predsedovanja svetu okrepili politiko mladih, poskušali bomo to politiko tudi približati mladim v Evropi. Vi v Evropskem parlamentu ste naš pomembni partner in to sem želela eksplicitno omeniti. Vsekakor želim okrepiti tudi dialog med posameznimi institucijami. Najpomembne pa je, da prisluhnemo mladim. Mladi namreč predstavljajo našo prihodnost in upam, da se s tem tudi vi strinjate. Hvala. Najlepša hvala. No, malce. Uh, časa ste nam omogočili, ker ste bili tako hitri. Sedaj bi dala besedo tistim kolegom, ki so se k besedi javili že prej in uh, upam, da imado, imajo vprašanje za ministra ali ministrico. Najprej gospa Boško. Eh, Najlepša hvala, hvala gospa predsedujoča in hvala obima ministroma za ti predstavitvi. Zahvaljujem se vam, ker ste omenili eh, zelo eh, pomembne točke, ki so res prioritete našega odbora. Sem spada program Erasmus, učenje jezikov. In seveda tudi vzajemno priznavanje certifikatov ter diplom. Bi pa rada izpostavila še nekaj. Sprejeli smo poročilo o modernizaciji izobraževanja in rada bi vas opozorila na to pomembno poročilo, namreč eh, v njem je zapisanih mnogo pomembnih zamisli glede tega, kako bi lahko izboljšali izobraževanje v Evropski uniji, verjetno tudi izven Evropske unije. V poročilu je torej kar nekaj dobrih predlogov, dobrih nasvetov in smiselno bi bilo, da se ne posvetimo samo stopnji kakovosti visokega izobraževanja, ampak da razmišljamo tudi o tem, kako, pomembna, eh, kako pomembno je vključevanje otrok v eh, izobraževalni sistem. Namreč bolj zgodaj, kot se otrok vključi v izobraževalni sistem, dlje bo v njem tudi ostal, višjo izobrazbo bo pridobil in bolj uspešen bo na trgu dela. Seveda se države članice same odločajo o tem, koliko finančnih sredstev namenijo izobraževanju, ampak prosim vas, da države uspodbudite k temu, da namenijo več finančnih sredstev izobraževanju in da izboljšajo kakovost izobraževalnih inštitucij. To je namreč izjemno pomembno za integracijo in za uh, otroke, ki prihajajo iz ranljivih skupin. Hvala. Najlepša hvala. Vsekakor eh, vas vzpodbujamo, da si preverite poročilo parlamenta. Gospod, eh, oziroma ne, kolega za vami, gospod Samit, izvolite. Thank you. Uh, it was certainly very refreshing, Minister, to follow your presentation. Hvala, gospa ministrica. Uh, to je bila zelo zanimiva predstavitev. Resnično cenim to, da ste povedali, da mladi predstavljajo našo sedanjost in našo prihodnost. Mnogi govorijo o tem, da so mladi naša prihodnost, pozabijo pa na to, da so tudi v naši sedanjosti pomembni. Pogosto govorimo o programu Erasmus, tudi o vaši predstavitvi. Ampak, če se osredotočim na to novo pobudo, ki je namenjena eh, mladim, gre za pobudo Discover EU, spoznaj Evropo, gre za sistem Interrail. Smiselno je, da bi bil to stalni program in ne samo eksperiment. Vidim, da obstaja veliko pozitivnih izkušenj, mladim je ta pobuda všeč. Kar se tiče financiranja, bi morali ta, to pobudo ločiti od programa Erasmus in na tak način bi potem imeli na voljo tudi več sredstev. Še en pomembni eh, sektor tukaj je področje prostovoljnega dela. Tukaj bi res lahko spodbudili večje sodelovanje mladih, da se vključujejo v eh, nevladne organizacije, solidarnostne enote in v druge programe za prostovoljno službo. Pozdravljam tudi to, da ste se navezali na mlade, ki niso vključeni v študentske organizacije, v eh, mladinske organizacije in tako naprej. Ti mladi predstavljajo večino in vprašanje je, kako stopiti v stik z njimi, kako komunicirati z njimi. Vsekakor se moramo poslužiti novih eh, možnosti za komuniciranje. To moramo res izkoristiti, drugače bo večina mladih izključenih, zato ker smo uporabili napačen način komuniciranja. Hvala. Najlepša hvala, gospod ministrica, izvolite. Äh, Zahvaljujem se vam za te komentarje in vprašanja. Kar se tiče programa Spoznaj EU, tukaj obstaja proračunski predlog, da bi od leta 2021 do 2027 namenili 700 milijonov evrov temu programu. Te um, vozovnice za Interrail so morda vprašljive, zato ker se lahko vprašamo, kako je to povezano z izobraževanjem, ampak moje mnenje je, da so tudi potovanja neka vrsta izobraževanja, spoznavanja, učenja. Tudi moja prva evropska izkušnja je bila z Interrailom in prepričana sem, da sem se takrat veliko naučila. 100 tisoč mladih je ta program že zanimal. 15 tisoč mladih je potem dobilo te vozovnice, sedaj potujejo, si nabirajo izkušnje in kot rečeno, 700 milijonov evrov bo na voljo za ta program. To je proračunski predlog za to, da bi obdržali to pobudo, kot rečeno. Kar se tiče Evropske solidarnostne enote, pa naslednje. Kot sem povedala prej, se mi to zdi izjemno pomembna pobuda mladi, ki so pripravljeni prostovoljno delati, prostovoljno potovati eh, v drugi del Evrope in pomagati tam. To je vsekakor program, ki ga moramo podpreti. V času avstrijskega predsedovanja bo ta zakonodajni dosje prevzel visoko prioriteto. 1,26 milijarde evrov, ki so na voljo, eh, naj bi. Eh, predstavljalo sredstva za 53 tisoč mladih, ki bodo sodelovali v tem programu in mislim, da je to odlično. Kot rečeno, pa bi moral biti ta program bolj dostopen, manj birokratski. Če govorim o Avstriji, kjer imamo izkušnje, vidim, da obstaja veliko delo, veliko truda morajo mladi vložiti v to, da se prijavijo v ta program in mislim, da bi to morali res poenostaviti. Glede komuniciranja se v celoti strinjam z vami. Te nove načine komuniciranja moramo izkoristiti zato, da lahko prisluhnemo mladim. Ko gre za um, posvetovanje z mladimi, torej 15 tisoč mladih smo povabili v Sofijo v okviru našega trija predsedstev in eh, se posvetovali z njimi. Na tak način smo res izkoristili različne možnosti, tudi nove družbene medije. Seveda obstajajo še področja, kjer eh, nimamo komunikacije. Socialni mediji, tudi torej družbeni mediji, ne dosežejo vseh in prav zato moramo izkoristiti še druge možnosti, da dosežemo te mlade. Hvala. Najlepša hvala, gospod Nekov, izvolite čim bolj na kratko. Zdravite me vse, rad vam če. Najlepša hvala in lep pozdrav Veseli me, da sedaj govorimo o politiki za mlade. Nisem pa slišal, da bi eh, ministrica izpostavila tudi vprašanje brezposelnosti mladih. To je namreč vprašanje, ki nas v našem odboru zaposluje že eh, kar nekaj časa. Tega problema še vedno nismo rešili še posebej, ko gre za tiste mlade, ki niso v okviru sistema izobraževanja in niso zaposleni, je ta problem eh, še večji. In prav zato moramo prepoznati obsege tega problema. S pomočjo jamstva za mlade bi morali mladim ponuditi več priložnosti. v nasprotnem primeru eh, bo to prva generacija, ki bo imela manj finančnih sredstev, ki bo revnejša od svojih staršev. Hvala. Gospa ministrica, najlepša hvala za to vprašanje. Seveda je pomembno, da se pogovorimo tudi o brezposelnosti mladih. Gre namreč za temo, ki zadeva vse nas v Evropi. V nekaterih državah je ta problem bolj pereč, v drugih pa manj. V Avstriji imamo srečo, namreč naša stopnja brezposelnosti mladih je relativno nizka. Ampak v okviru Evropske solidarnostne enote obstaja tudi del proračuna za to, da se za te mlade ustvarjajo nova delovna mesta in eh, možnosti um, izobraževanja oziroma pripravništva. Mlade lahko vključimo v službe in uh, in eh, pripravništva, ki trajajo vsaj tri mesece. Zato je na voljo proračun v tem programu. Ampak paziti moramo, da se mladih na tak način ne bo izkoriščalo. Namreč mladi bi lahko pristali v službah in pripravništvih, za katera je na voljo zelo nizka plača. Torej, tukaj imamo tako pozitivno kot negativno plat te možnosti. In prav to je tudi razlog, zakaj obstajajo zelo eh, velike razlike med tem, kaj si države tukaj želijo. Brezposelnost mladih je v posameznih državah članicah namreč zelo raznolika. Ampak sedaj imamo veliko priložnost, da z digitalizacijo znižamo brezposelnost mladih. In to je vsekakor tema, ki se je moramo lotiti. Razmišljati pa moramo tudi o eh, zgodnjem izobraževanju, namreč kot rečeno, prej kot se otroci vključijo v izobraževanje, dlje tudi ostanejo. Hvala. Najlepša hvala, gospa Šojdrova. Eh, Dekuji, pani... Eh, hvala lepa. Nadaljevala bom po češko. Imam nekaj vprašanj za oba ministra. Gospa ministrica, najprej bi se vam rada najlepše zahvalila eh, za vaše jasno stališče, ko gre za vprašanje mladine. Omenila bi evropske solidarnostne enote. Namreč smiselno bi bilo, če bi se svet navezal na eh, mnenje, ki ga bomo v Evropskem parlamentu sprejeli k malu. Naš odbor je to poročilo že sprejel, sedaj smo podprli nadaljevanje trialogov glede evropskih solidarnostnih enot. pripravljajo pa se tudi nadaljna dela za prihodnost. Smiselno bi bilo, da v svetu podprete naše predloge na tem področju glede Evropske prostovoljne službe in Evropskih solidarnostnih enot. Veselim se nadaljnega sodelovanja tukaj. Imam pa še vprašanje za ministra za izobraževanje, gospoda Fasmana. Zanima me, eh, kakšno je vaše mnenje glede vzajemnega priznavanja visokošolskih diplom? Evropski parlament je namreč zastavil vprašanje glede priznavanja teh diplom. Vprašanje je tudi, kako je z avtomatskim priznavanjem, namreč tukaj obstaja razlika med visokošolskim izobraževanjem in sekundarnim izobraževanjem ponekod namreč ni dobro strukturiranega študija in zato nimamo dovoljšnih struktur, da bi zagotovili takšno priznavanje. Hvala. Najlepša hvala. Gospa ministrica, prosim, da odgovorite čim bolj kratko. Hvala lepa, najlepša hvala tudi za to vprašanje. Zahvalila bi se Evropskemu parlamentu, Izhodišče za nadaljna pogajanja je vsekakor ta dogovor med Evropskim parlamentom, svetom in komisijo iz 27. junija in s tem delom bomo tudi nadaljevali. Hvala. Minister Fasman, izvolite. Je, z veseljem bi odgovoril gospodu Nekovu glede um, brezposelnosti mladih. Rad bi mu podal odgovor, ki bo dolg in širok, ampak predsednica mi to ne dovoli. Gospa Šojdrova, bi pa se navezal na to, kar ste vi vprašali, kar se tiče eh, priznavanja diplom na, v visokošolskem izobraževanju. Tukaj imamo primerljive strukture in zato to zelo dobro deluje. Kar se tiče eh, sekundarnega izobraževanja, tukaj pa nimamo enake stopnje, je pa res, da si to želimo doseči. Uvesti moramo kakovostne, eh, torej instrumente za preverjanje kakovosti. Na ta način bomo lahko dosegli tudi tukaj zavezujoče priznavanje, ki bo poenostavljeno. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa pred vrati že čakajo naslednji ministri. Prav zato predlagam, da se nekako, da nekako združimo še zadnje štiri, zadnje štiri vprašanja. Torej, ne bi več imeli tega ping-pong eh, postopka. Gospod Sanađoto, gospod Zver, gospa Kosta in gospod Rupel so se še javili. Najprej gospod Sanađoto, izvolite, eno minuto imate. Grazie, Hvala lepa, gospa predsednica. Dva kratka tvita, da se bom držal tega, kar ste zahtevali. Ministri, cenim vaše prednostne naloge. Tvit ena, priznavanje diplom. Mislim, da je to zelo pomembno. Pa še en, še krajši tweet v naslednjih šestih mesecih bi lahko podali nova politična sporočila, kot so bila podana v zadnjih treh letih. Lahko bi se polemično lotili vprašanja vzemnega priznavanja diplom, univerz in tako naprej, ampak v svojem uvodnem nagovoru ste, gospod minister, izredno podarili vsa ta vprašanja. Zato se mi zdi, da bi lahko Evropi ponudili veliko pomoč, če bi kaj storili na tem področju. Mislim, da bi s tem Evropi dali zelo dober pospešek. Vsi ostali pospeški v Evropi so bili napačni, ampak s tem bi Evropo dejansko na novo zgradili. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Zvir se je omaknil. Silvija, ko sta eno minuto, izvolite. Silvija. Meneč. Veramente eh, tri... tri pripombe, potem eh, bom zaključila. Mene zelo zanima, kako gledate na vlogo mladih tudi v kontekstu migrantov? Komisija se je namreč tega že lotila. Zanima me, kako vi gledate na to. Druga zadeva, vaša naloga je, da odblizu spremljate ne zgolj vprašanje solidarnosti, glede na to, da sprejemamo nov program, kot je rekla kolegica. Potem je tu še delovni načrt za obdobje 2019-2020. Gre za novo strategijo za mlade. Zanima me, ali boste v svojem semestru uspeli doseči kakšen pomemben rezultat na tem področju, zlasti, ko gre za politike mladih. Najlepša hvala. Gospa ministrica, samo trenutek, še, še eno vprašanje. Helge Trupel, izvolite. Hvala lepa. Imam vprašanje glede um, mladih iz ranljivih skupin tako v mestih, kot tudi na podeželju. Če želimo dati več možnosti tem mladim, moramo razmisliti, eh, kako jih vključiti v te programe, tudi kot smo to storili pri Evropskih solidarnostnih enotah. In zanima me, kako bo Avstrija to dosegla v času svojega predsedovanja. Najlepša hvala. Gospa ministrica, lahko odgovorite? Ja, bom poskušala čisto na kratko odgovoriti. Gospa Kosta, kar se tiče sklepov sveta, tukaj je moj odgovor da glede eh, strategije za mlade, je moj odgovor tudi da. Kar se tiče naslednjih šestih mesecev, bomo imeli neformalni svet mladih, ki bo potekal v septembra na Dunaju. Mladi bodo imeli priložnost se pogovoriti z ministri, ministricami, z strokovnjaki, z nevladnimi organizacijami, pa tudi z določenimi povabljenimi evropskimi poslanci. Kar se tiče strategije za mlade, bomo eh, začeli z razvojem devetletne strategije, Poskušali bomo uh, vsekakor pripraviti tudi delovne svežnje, ki bodo zajeli nekakšno triletno obdobje. Hvala. Dank. Najlepša hvala. Želite še kaj dodati, gospod Fasman? Ja, gospod Samadžoti. Omenjali ste postopek eh, za vzajemno priznavanje in eh, prepričani ste lahko, da v okviru sveta že postopek že potekajo takšne razprave. Gospa Trubel, mladi iz ranljivih skupin, to je zelo težka tema, zelo eh, zahtevna tema in tukaj bi lahko na dolgo in široko govoril, kaj storiti tukaj. Kar se tiče izobraževanja in samo tega izobraževanja, lahko uh, rečem, da imamo tukaj dualno izobraževanje, ki že obstaja v Avstriji, Švici in Nemčiji to je možnost, ki je zanimiva tudi za druge države. Namreč dualno izobraževanje pomeni, da imamo praktični del izobraževanja, v, torej teoretični del izobraževanja v šoli in potem praktični del izobraževanja na podjetju. In na tak način mladi nekako um, se vključijo v trg dela, na tak način imamo potem tudi večjo, večji odstotek uspešnosti na trgu dela. Ko gre torej za poklicno izobraževanje in uh, vajeništva, to bo za nas vsekakor prioriteta. Gre namreč za zelo dober instrument, kako se bojevati zoper brezposelnost mladih. Tako, najlepša hvala. Veliko vprašanj je bilo zastavljenih, razprava je bila zelo živahna. Vsi kolegi so želeli sodelovati in iz tega izhaja, da je to za nas izjemno pomembna tema. Najlepša hvala obema ministroma, ki sta nam dala na voljo več časa, kot smo to na začetku predvideli. Sedaj pa moramo prekiniti, ker vajna kolega že stojita pred vrati. Tako, v naslednjih šestih mesecih bomo gotovo v tesnih stikih. Zaenkrat za pa se vam najlepše zahvaljujem za obisk v našem odboru in vam želim veliko uspeha v času predsedovanja. Thank you. liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen zum letzten Teil unserer heutigen Vormittagssitzung. Spoštovani kolegi in kolegice, sedaj pa še zadnji del našega dopoldanskega sestanka. Veselje mi je, da lahko danes med nami pozdravim še dva kolega. Sedaj smo imeli zanimivo razpravo z gospodom Fasmanom in gospod Bogner Štraus razprava je trajala malce dlje, ampak to kaže na to, kako pomembni sta temi izobraževanja in mladih. To pa seveda še ne pomeni, da vprašanje kulture, medijev in športa ni zanimivo. Prav zato mi je v veliko veselje, da lahko tukaj pozdravim namestnika kanclerja, gospoda Heinz Kristjana Straheja, ki je zadolžen za področje športa. Z nami pa je tudi gospod Gernot Blumel, minister za eh, kulturo, umetnost in medije. Vsak izmed vaju bo imel deset minut časa za predstavitev, potem pa nadaljujemo z vprašanji. Najprej gospod Blumel, deset minut imate na voljo, potem pa bomo eh, nadaljevali s postopkom ping-pong, torej eno zastavljeno vprašanje in na to takoj odgovorite. Ampak naj vas ne skrbi, mi smo vsi prijazni in prijetni. Ampak ta postopek ping-pong je uh, vsekakor malce bolj živahen način razprave in tudi bolj zanimiv. Gospod Blumel, dobrodošli, izvolite. Filank, fra Fosicende. Najlepša hvala, gospa predsednica, spoštovani poslanci in poslanke. Za začetek najlepša hvala, da ste me povabili v vaš odbor, Naj povem vnaprej, da dobro poznam Evropski parlament. Dvakrat sem bil namreč praktikant v eh, tem parlamentu in zato mi je veliko čast, da danes tukaj nastopim v svoji uradni funkciji. Tako za začetek naj povem nekaj več o okvirnih pogojih našega predsedovanja. Avstrija sedaj tretjič predseduje svetu od leta eh, 1900. 98. Naše predsedovanje bo potekalo v težkih časih, kot vsi vemo, je pomembno vprašanje migracij, potem se soočamo z izzivom Brexita in tudi drugimi temami. Dolgo časa so, smo razmišljali, kaj bo slogan Euro avstrijskega predsedovanja in odločili smo se za slogan Evropa, ki ščiti. Tukaj gre za zaščito in varovanjem pred nezakonitimi migracijami, pred uh, drugimi zadevami, potem poglobljavanje notranjega trga, zagotavljanje stabilnosti v sosedski in tako naprej. Stabilnost lahko izvažamo, po drugi strani pa lahko uvažamo nestabilnost, to sta naši izbiri. Predvsem se bomo osredotočali na Zahodni Balkan in Jugovzhodno Evropo. V času predsedovanja se nam zdi pomembno načelo subsidijarnosti, vsi smo načeloma za subsidijarnost, ampak ko gre potem konkretno za to, kaj je subsidijarnost, se naša mnenja pogosto krišajo. Franz Timmermans je tukaj vzpostavil namensko skupino, ki resnično prispeva k temu, da bi imeli večjo jasnost na tem področju. V času našega predsedovanja pa bomo organizirali tudi konferenco na to temo. Nasplošno gledano, če omenim eh, glede naših prioritet. Evropski svet je sprejel sklepe in zato ustvaril tudi novo smer v razpravi na področju migracij. V času našega predsedovanja bomo vsekakor nadaljevali z delom pri neformalnem sestanku predsednikov eh, držav in vlad, ki bo potekalo 20. septembra v Salzburgu. Kar se tiče eh, dobrobiti in konkurenčnosti, tukaj bomo govorili o digitalnem prostoru, kako lahko evropska podjetja postanejo bolj konkurenčna v digitalnem prostoru, kako lahko zapiše, zabeležijo večje dobičke majhna podjetja, ne pa samo ti tehnološki giganti. Torej, želimo si enake pogoje za vse na digitalnem trgu in tudi to je področje, kjer se vse tri institucije strinjajo glede razvoja v prihodnosti. Perspektiva za države na Balkanu in v jugovzhodnji Evropi, svet za splošne zadeve je pred nekaj tedni dosegel kompromis na tem področju in eh, želi ponuditi državam Zahodnega Balkana perspektivo za pristop k Evropski uniji. Namreč v teh državah so naredili veliko napredka, Naprimer, tukaj je govora tudi o tem eh, sporu glede imena, ko gre eh, za Makedonijo in to je nekaj, kar želimo vsekakor podpreti. Gre torej za različne izzive, s katerimi se bomo ukvarjali, potem eh, Brexit. Prejšnji teden je Združeno kraljestvo končno bolj jasno povedalo, kaj si želijo. To je dobro za nadaljna pogajanja, vseeno pa Brexit predstavlja velik izziv. Obravnavali pa bomo tudi vprašanje glede tega, kako hitro lahko nadaljujemo s pogajanji za večletni finančni okvir. Gospa predsednica, najlepša hvala, da lahko sedaj predstavim splošne prioritete evropskega predsedovanja, sedaj pa bi prišel, prešel na eh, teme, ki zadevajo moj portfelj minister, eh, torej svet ministrov za kulturo eh, se bo sestavil septembra in avstrijsko predsedovanje se bo tukaj osredotočilo na štiri glavna tematska področja. Osredotočili se bomo na prihodnost kulture in na evropsko identiteto v digitalnem prostoru. V prihodnosti bo mogoče vzdrževati skupno evropsko identiteto na digitalnem področju, samo če bodo naša podjetja lahko tudi služila z tem svojim delom. Denar se ne sme zlivati samo proti Združenim državam Amerike. Doseči moramo, da bodo na voljo enaki pogoji za vse in trenutno ni tako. Potem druga prioriteta, začeti želimo s pogajanji glede novega programa Kreativna Evropa 21 do 27 na ravni sveta želimo nadaljevati s temi pogajanji. In potem tretja točka. Seveda je na našem dnevnem redu tudi to, da eh, sprejmemo naslednji delovni program za kulturo po letu 2019. Ta se bo povezal tudi z agendo za kulturo. In za konec Leto evropske kulturne dediščine 2018 se bo zaključilo in razmišljali bomo o tem, kako bomo to nadaljevali. Avstrija je predstavila tudi zelo zanimiv kulturni program v času našega predsedovanja. Želimo imeti nekakšen most med tradicijo in inovacijami. Dogodki bodo potekali v Bruslju in tudi drugod. V zadnjih eh, dnevih je na metropostajah, podzemnih postajah v Bruslju mogoče slišati avstrijsko glasbo, tradicionalno, klasično, moderno glasbo, falko in tako naprej. Torej, ko se peljete s podzemno železnico, lahko prisluhnete avstrijski kulturi. Poleg tega imamo tudi eh, otvoritev razstave Art Space Europe. To eh, razstavo bom danes otvoril tukaj v parlamentu. Kar se tiče eh, kulture in mediji v digitalnem svetu, tukaj bo potekala razprava glede glavnih izzivov za sektor kreativnosti in medijev. Obravnavali bomo vprašanje, kako obravnavati spletne platforme v prihodnosti. Konkurenčnost sem že omenjal in to je po mojem mnenju eden izmed ključnih aspektov tega, kako kreativni sektor uspodbuditi in financirati v prihodnosti gre za vprašanje pravičnega nagrajevanja, pravičnega plačila. Naprimer, tudi v glasbenem sektorju je to pomembno vprašanje. Če ne bi imeli tukaj eh, boljše ureditve, bi, bila, bi bil sektor glasbe danes popolnoma drugačen. Glasbeni sektor se je namreč v zadnjih letih eh, razvijal. V 90-ih letih sem jaz svojo žepnino kupoval CD-je, potem sem eh, seveda preko programa Napster nezakonito prenašal glasbo, to tudi priznam. Sedaj pa ponovno plačujem glasbo s pomočjo aplikacij in na tak način podpiram glasbeno industrijo. Situacija se je spremenila ne samo na področju glasbe, ampak tudi v drugih kreativnih sektorjih. In vprašanje je, kako lahko dosežemo to, da bodo imetniki avtorskih pravic dobili denar, ki si ga zaslužijo. Namreč eh, tudi v digitalnem prostoru moramo zaščititi eh, avtorske pravice. Če imamo takšna pravila, če imamo takšne zakone, jih moramo eh, tudi uveljavljati. Če pa so pravila slaba, jih moramo odpraviti. 8. in 9. oktobra bo potekala konferenca na to temo v, na Dunaju. Naslov konference je Challenging the Content in eh, upamo, da bo ta razprava privedla tudi do sklepov sveta. Potem pa program Ustvarjalna Evropa. Pozdravljamo to, da bo ta program sedaj samostojen in da bo komisija nadaljevala z samostojnim programom ustvarjalne Evrope. Kulturni in kreativni sektor potrebujeta našo podporo, saj ustvarjata dodano vrednost za našo družbo. Prav zato mislim, da je to pravilni odgovor na različne vprašanja, ki se zastavljajo. Ne smemo pa pozabiti tudi na pogajanje o tem ambicioznem programu, Namreč eh, vse to je odvisno od razprave glede večletnega finančnega okvirja 2021 do 2027. Sedaj pa nova agenda za kulturo po letu 2019. Evropska komisija je sprejela novo agendo za kulturo v letu 2018 in Evropski svet je želel okrepljeno sodelovanje na področju kulture, kar je sedaj v tem predlogu tudi uresničeno. Sedaj obstajajo različne dimenzije, ki so tukaj pomembne in v času avstrijskega predsedovanja želimo tukaj storiti še dodaten napredek. Sedaj pa glede Evropskega leta kulturne dediščine, vem, da je to pomembna tema za Evropski parlament. kulturna dediščina nam omogoča, da vidimo kulturo v zgodovinskem pogledu. Zavedati se moramo, kaj je kulturna dediščina v Evropi in na tak način bi lahko rešili različne probleme, o katerih razpravljamo. Teše, trejo se mnenja glede tega, kaj nam je skupnega v Evropi, kakšna je evropska identiteta. In vsekakor obstaja področje, kjer se kažejo raznolikost eh, Evrope in enotne rešitve. Mislim, da sta prav področje kulture in umetnosti eh, področji, kjer lahko izpostavimo to, kako pomembno je, da smo tukaj enotni in združeni v različnosti. V Avstriji imamo bogato kulturno dediščino, ki jo želimo malce tudi pripeljati v uh, Bruselj. V zgradbi Justus Lipsus imamo razstavo Museum in Nutshell, kjer je prikazanih kar nekaj uh, delov evropske zgodovine in vabim vas, da si ogledate to razstavo ali pa celo druga dela, ki so na voljo v Nadunaju. 6. in 7. decembra bo potekala konferenca Europe and Culture v Nadunaju in takrat bomo, upam, da imeli sklepe sveta. Kot rečeno, eh, pred nami je zanimive pol leta, sedaj eh, nima več časa in veselim se zanimive razprave. Najlepša hvala, gospod minister Blumel. Sedaj pa prehajamo k vprašanjem. Prosim vas, da ste kratki tako da bomo lahko zaključili pravo časno. In da ne bomo zapravili preveč časa. Sabine Ferhajen, prosim. Hvala lepa najprej, da ste si danes vzeli eh, čas in eh, zelo sem se veselila vašega eh, prispevka. Eh, namreč eh, medsebojno. Eh, spoštovanje na področju kulture. Če si ogledamo uh, področje kulture, vidimo, kako uh, so različni vplivi vodili v našo skupno kulturo. Brez Rimljanov ne bi imeli rimskih crkva, potem uh, imamo tukaj uh, gotiko, uh, ki uh, je niso izumili Nemci, ampak Francozi. Torej, kultura nas je zmeraj povezovala, čeprav uh, smo eh, bili eh, izjemno različni, eh, smo bili preko kulture vedno povezani. Omenili ste tudi zelo pomembno točko in sicer gre za kreativno gospodarstvo, eh, tukaj eh, gre eh, za recimo avtorske pravice, s katerimi se ukvarjamo v Evropskem parlamentu. Zadnji mandat nažalost ni bil uspešen, želimo doseči priznavanje avtorskih pravic tudi na velikih platformah. Kako si nameravate za to prizadevati tekom avstrijskega predsedstva? kako boste zagotovili kakovost eh, novinarstva, hkrati pa eh, pomagali ustvarjalcem, eh, da na spletu prejmejo pravično plačilo za svoje delo. Platforme imajo posebno drugačno pogajalsko izhodišče in dobiček, eh, ki ga lahko ustvarjalci ustvarjajo na spletu, je neprimerno manjši eh, kot eh, tradicionalen zaklužek, zaslužek. Hvala lepa. Hvala lepa za to vprašanje, ki me že zelo dolgo zaposluje, kajti trdno sem prepričan, da je digitalni prostor lahko. Uh, obogatitev našega življenja, ampak le, če bomo ta digitalni prostor ustrezno uporabljali. Ne gre eh, zgolj eh, za eh, to, da ta digitalni prostor obstaja, ampak mora biti koristen tudi za vse in zato so potrebna tudi pravila. In eno izmed teh pravil je, da priznavamo temeljna načela analognega sveta tudi v digitalnem svetu. E, če so ta pravila splošno veljavna, morajo veljati povsod in pri tem ne gre za to, da zaščitimo e, poslovne modele e, iz preteklega tisočletja. Ne gre za to, gre za to, da zaščitimo temeljna načela. Ampak, če. Eh, ima nekdo določeno intelektualno lastnino, če s tem služi sredstva, eh, potem je eh, povsem upravičeno pričakovati, eh, da bodo splošna pravila upoštevana tudi na spletu. In tukaj gre tudi za velika ameriška spletna podjetja. Uh, namreč uh, Google recimo ima kar 90 odstotni tržni delež in s tem uh, predstavlja uh, velik monopol uh, in nacionalne smernice sploh ne omogočajo uh, združitev avstrijskih ali pa evropskih podjetij, ki bi lahko potem bila primerljivo uh, velika. Torej, imamo omejitev tudi če bi uh, se spletna podjetja poskušala združiti uh, v Avstriji, če bi se skušala skupaj oglaševati, uh, bi jim to ne bilo dovoljeno, kajti potem bi imela mano, monopol. Pri tem pa ima Google 90 odstotni delež in to. Uh, Je podatek, ki povedoval, torej moramo v trialogu obravnavati tudi to prej bomo to starili, boljše bo. Kaj ti v tem primeru eh, mislim, da se vse tri inštitucije strinjajo. Pomembno je, da pričnemo z tem postopkom, kaj ti razrešiti bo potrebno še nekaj vprašanj, ampak mislim, eh, da eh, se tukaj naša mnenja ne razhajajo. Štirje ste se še javili k besedi, s tem zaključujem seznam kaj te prisluhniti moramo še gospodu Štraheju, ki bo spregovoril o športu. Silvija Kosta, prosim, maksimalno dve minuti. Hvala lepa. Bom govorila po italijansko v imenu kulturne in jezikovne raznolikosti. Intanto, grazie, torej, hvala lepa, minister, da ste predstavili prednostne naloge avstrijskega predsedstva pa tudi prednostne naloge na področju kulture. Verjetno veste, da je Avstrija v zadnjih letih v svetu podprla predlog Evropskega leta kulturne dediščine. Bili ste tudi partner na tem področju v zadnjih letih. Strinjali ste se s tem, da bi kultura, audiovizualne storitve, izobraževanje morali biti bolje vključeni v ostale politike. Tudi agenda za kulturo ima zelo pomembno vlogo. Predeliti je treba širšo politiko. O tem smo prvič govorili leta 2006, ampak strateškega pomena je, da opredelimo cilje na področju kulture, digitalizacije, na področju ustvarjalne Evrope. Sama sem poročevalka za to področje in računam seveda na sodelovanje z avstrijskim predsedstvom. Upam, da boste kmalo upravili prva pogajanja v svetu. S tem v zvezi želimo vsi, da bi bili bolj ambiciozni, ampak sredstev nimamo dovolj. Zato vas prosim, da ste naši zavezniki pri tem. Zanima me, ali ste vi pripravljeni uložiti več, ali boste zahtevali, da svet uloži več v program kultura, se pravi v kulture, medije in tako naprej. Na področju kulture nimamo na voljo dovolj sredstev. 12 odstotkov projektov smo uspeli izpeljati. Strinjam se z nekaterimi vašimi ocenami glede digitalizacije. Poskrbeti je treba za enakopravne pogoje delovanja, da ne bo več monopolov na omrežjih. Tudi Evropski parlament bo o tem še razpravljal. Želimo pa si, da bi septembra začeli tudi pri vas delati na tem. Pomembno je, da poskrbimo tudi za plačilo avtorjev na spletu, poskrbeti je treba za raznolikost kulturne ponudbe na tem področju. In še zadnja zadeva, vi pravite, da si želite Evrope, ki ščiti tudi medkulturni dialog in odprtost ter več ulaganj v izobraževanje lahko pomagajo, da bomo lahko pomagali tudi tistim, ki prihajajo izven Evrope, s tem bomo lažje odprli vrata v Evropo, ne pa da bomo Evropo zapirali. Hvala. Vielen Dank, Herr Blümel. Najlepša hvala, gospod Blümel. Prosim, da ste kratki. Ja, bom poskusil. Drugače se boste zmenili z uh, vašim namestnikom kanclerja. Na, ja, o tem se redno pogovarjamo. Kar zadeva program za kulturo in naslednji eh, finančni okvir ter predlagana finančna sredstva. Komisija je predložila predlog, eh, ki eh, predstavlja osnovo in sicer za nadaljna pogajanja. Seveda obstajajo različna stališča, države članice imajo svoje stališče, parlament ima svoje stališče v svetu za splošne zadeve. Smo o tem že dvakrat konkretno razpravljali. In Obljubili smo, da bomo eh, tekom našega predsedstva poskušali poskrbeti za pospešitev razprave na tem eh, področju, eh, ne le v Koreperju, ampak tudi pri vsakem svetu za splašne zadeve bomo o tej temi razpravljali in tako upam, da bomo hitro prišli do napredka. Kajti vem, eh, da bi bilo dobro, če bi sklep sprejeli še pred naslednjimi evropskimi volitvami. Eh, ponavadi sicer ti postopki trajajo dlje, ampak na vsak način si bomo prizadevali, eh, da bi bili na tem področju ambiciozni. Eh, tako eh, raznolike, kot so razprave, tako raznolike, kot, eh, tako raznolike, kot so mnenja v državah članicah, oziroma ne glede na to, kako raznolika so mnenja v državah članicah, ehm, je težko napovedovati, kakšen bo rezultat teh razprav. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Trupel. Hvala lepa. Rada bi spregovorila o reformi eh, avtorskih pravic, kajti posem se strinjam s tem, kar je povedal gospod minister Blumel. Pri zakonih, ki jih sedaj sprejemamo, ne gre za to, kako zaščititi poslovni model, ampak gre eh, za zakonodajne temelje, eh, za eh, uspešno uvedbo novih poslovnih modelov. Eh, in eh, vemo, kaj se je zgodilo prejšnji eh, teden, da gre namreč za cenzuro, je rekel predstavnik Google. Ampak to pravzaprav ne drži in zato pričakujemo od avstrijskega predsedstva, da Eh, je izjemno jasno, ko gre za ta eh, boj eh, na področju kulture v Evropi, gre za boj med ameriškimi multinacionalkami in pa našimi evropskimi ustvarjalci. Na to se moramo osredotočiti, če želimo dobro evropsko politiko. Najlepša hvala. Gospod Blümel ko slišim vaš goreč poziv eh, k spoštovanju avtorskih pravic, vam lahko povem, eh, da boste zelo zadovoljni z našim manifestom, v katerega smo tudi zapisali, da eh, želimo zaščititi avtorske pravice. Najbolje bi bilo, da to storimo na evropski ravni, če pa se to ne bo zgodilo, bomo to storili na nacionalni ravni, kajti menimo, da je varstvo avtorskih pravic še kako pomembno pa naj gre tukaj za uh, analogno ali pa digitalno raven. Upam, uh, da boste kmalo imeli sporozum v parlamentu in da bomo lahko čimprej pričeli z trialogom, kajti ravno to področje je zelo pomembno področje, potrebno je poskrbeti za uh, pravične zakonodajne pogoje tudi v digitalnem svetu. Hvala lepa. Gospa Šojdrova, izvolite pane ministre, eh, ja pohazem z České republiky. Hvala lepa, gospa predsednica, prihajam iz Češke. Živim zgolj dve uri stran od Dunaja na Moravskem. Kulturne korenine so to veliko bogatstvo, ki ga imamo, zato se mi zdi, da je tudi zaradi tega Republika Češka uspela preseči komunistično obdobje. Postali smo sestavni del Evrope in ravno ta kulturna dediščina nam je pri tem veliko pomagala. Vi ste upozorili tudi na zelo pomembno točko in sicer izpostavili ste pomembno funkcijo Evropskega parlamenta. Naprimer, nagrada Lux. Zakaj je tako pomembna ta nagrada Lux? Zato, ker lahko Evropa nekaj ponudi evropskim ustvarjalcem. V Evropi potrebujemo evropske filme, ki jih bomo ocenili tudi v Evropskem parlamentu. Gre za visoko kakovostne filme. Pogosto nagrajujemo avstrijske umetnike, ampak pomembno je, da se zagotovi večjo dostopnost teh filmov. Narediti moramo več reklame. No, vse zadnje gre za kakovostne filme, ki so tudi podnaslovljeni, državljane je treba na njih opozoriti. V okviru ustvarjalne Evrope bi vas zato prosila, da podprete tudi kinematografske festivale in filmske festivale, da bo film bil ustrezno podporo. Najlepša hvala, gospod minister, izvolite. Eh, jaz imam celo češke uh, korenine in uh, eden izmed mojih uh, ključnih uh, dogodkov, uh, eden izmed ključnih dogodkov v mojem otroštvu je bil, ko sem se vrnil v svojo domovino, potem, ko sem jo moral zapustiti. In uh, zato dobro vem, kaj uh, v emocionalnem pomenu uh, predstavlja uh, prestop meje govorili ste o evropskem filmu, zelo me veseli, uh, da ste dejali, da smo naredili velik korak naprej. In, uh, Evropske vsebine je potrebno vključiti in sicer do 30 eh, odstotkov in to se mi zdi za res ključni vidik. To je pomembno za evropsko življenje, pa tudi za evropski film. Vsak, ki ima uh, naročnino na Netflixu, uh, je lahko temu že priča. Eh, italijanska, francoska uh, renesansa uh, je. Uh, zelo napeto uh, predstavljena in uh, tekom našega predsedovanja bomo, si bomo prizadevali za to, da bi dosegli še večji napredek. Gospa Kapel, prosim čisto na kratko. Hvala lepa, uh, gospa predsedojoča. Zaključila bom tam, kjer sta moja predhodnika uh, končala. Uh, vemo, uh, kaj se je zgodilo po uh, zadnjem Strasburgu, uh, ko smo poročilo vrnili v odbor in ko ni prišlo do trialoga. Potrebujemo ustrezno zaščito za uh, ustvarjalce v Evropi, uh, potrebujemo ustrezno zakonodajo na področju avtorskih pravic uh, in. Eh, vodila sem tudi pogovor z eh, komisarko. Eh, ta je dejala, da si na področju spletnih platform že prizadevajo zapolniti finančne vrzeli. Potrebna bodo javna prizadevanja in mislim, da komisija mora najti modern pristop, tako da bo lahko zagotovila pravične konkurenčne pogoje. Drugo eh, področje pa je program Kreativna eh, Evropa. Eh, sama sem poročevalka za obzorje in mislim, da je potrebno program Kreativne Evrope povezati z drugimi programi na področju strukturnih skladov, pa tudi um, v okviru obzorja 2020 uh, eh, imamo veliko vidikov, kjer bi kreativna Evropa lahko pomenila dodano vrednost in prosim, da ta vidik upoštevate v nadaljnih pogajanjih. In še kulturna dediščina, to je uh, program, ki je zelo pomemben. Uh, tudi za turizem in po uh, koncu tega leta uh, in mislim, da je potrebno najti uh, Prave vzpodbude. Eh, avstrijska kulturna eh, dediščina eh, je pomembna za celotno Evropo in zaradi tega je potrebno zagotoviti konkurenčno prednost raznolike evropske kulture. Um. Gospod Blümel, na kratko. Ja, na kratko. Kar zadeva avtorske pravice, ja, e, situacija je, e, oziroma naš, vaše mnenje je podobno e, mojemu in seveda kulturna dediščina je zelo pomembna. Zastaviti si moramo vprašanje, kako poskrbeti za to, da bo še bolj prepoznavna, kako vzpostaviti dolgoročno strategijo za celotno Evropo. Ne gre zgolj za zaščito kulturne dediščine, ampak tudi zato, da razvijemo njeno dodano vrednost in zaradi tega uh, je potrebno poskrbeti za večjo prožnost uh, za programe za uspodbujanje kulturne dediščine. In naj vas opomnim le, da bomo 6. in 7. decembra imeli konferenco na Dunaju na temo kulturne dediščine. Najlepša hvala. S tem smo prišli do konca tega dela. Hvala lepa gospod Blimel in hvala lepa tudi vsem kolegom, ki so sodelovali v tej razpravi. Hvala lepa tudi za razumevanje, eh, ker eh, moram biti stroga, kar zadeva čas za govor. Sedaj pa gospod Štrahe in brez nadaljnega uvoda vam kar dajem besedo. Spregovorili pa boste o športu. Prosim. Spoštovana gospa predsedojoča, spoštovane dame in gospodje poslanci, ja, eh, v veliko veselje mi je, da lahko ob koncu te razprave predstavim prednostne eh, naloge avstrijskega predsedstva na področju športa, eh, kajti eh, avstrijsko predsedstvo se bo ukvarjalo z sledečimi temami, z gospodarsko dimenzijo športa in pa z raznoliko gospodarsko dimenzijo športa ta se vedno uh, bolj kaže, uh, kajti šport je zelo pomemben za gospodarstvo Evrope in prispeva tako k rasti, kakor tudi k zaposlovanju. Hkrati pa je eh, šport tudi zagotovilo za uh, kohezijo in za uh, dobro uh, počutje. In če bi izmerili uh, delež bruto družbenega proizvoda, ta znaša na evropski ravni 2 odstotka, v Avstriji pa kar 7 odstotkov. In to kaže, uh, kako uh, pomemben je šport na regionalni ravni. Uh, eh, Kaj ti uh, to področje pravzaprav prispeva več k bruto družbenemu proizvodu v Avstriji kot uh, gradbeništvo. Uh, seveda. Um, uh, Vidimo, da je to povezano tudi s turizmom, kar se bo izkazalo tudi pri Evropskem svetovnem prvenstvu leta 2020. To prispeva močno tudi k eh, evropskemu gospodarstvu. Hkrati pa je to pomemben impuls tudi za raziskave in razvoj. Seveda je to potrebno vzpodbujati. V Avstriji bodo prihodnji teden potekale priprave eh, na eh, zimske olimpijske igre, tehnične priprave. Seveda ima šport eh, zelo pomembno eh, vrednost, eh, kaj ti vpliva na različna področja, tudi na zdravstvo, na otroke, na gospodarstvo in pa na turizem in gospodarska dimenzija športa je tesno povezana tudi z razvojem in pa inovacijami in inovacijami. Eh, naš cilj eh, je, eh, da bi dosegli napredek že po obravnavi tega področja novembra. Avstrijsko predsedstvo se bo resno posvetilo temi športa in pa telesnih aktivnosti. Potrebno pa je seveda poskrbeti tudi za ustrezno uh, zdravstveno uh, preventivo. Na Dunaju bomo imeli tudi konferenco, kjer bomo lahko izboljšali najboljše prakse in pa tudi izkušnje. Eh, razpravljali bomo o spodbudah, kot eh, je recimo spodbuda, eh, pojdite po stopnicah namesto, da uporabite dvigalo, potem pa. Je tukaj tudi boj proti dopingu, eh, to je seveda eh, zelo eh, pomembna tema, še prav posebej po zadnjih škandalih, v katere so bili upleteni ruski športniki, predvsem ruski športniki. Tako da je to pomembnejša tema kot kdajkoli prej in potrebno je pripraviti pravila in pa mednarodne standarde na tem področju in kot avstrijsko predsedstvo bomo morali pripraviti odgovor na novi kodeks za boj proti dopingu. Eh, potem eh, je tukaj, eh, oziroma poteka trenutno tudi razprava o mednarodni strategiji na področju boja proti dopingu in Evropska unija mora podati pozitiven prispevek, poleg tega pa moramo izraziti tudi dobro usklajene pomisleke. Poleg tega bo avstrijsko predsedstvo moralo podati tudi usklajeno mnenje Evropske unije pri pogovorih na to temo v svetu Evrope. Nadaljna pomembna tema je program Erasmus, kjer je potrebno doseči napredek. To je eden izmed najuspešnejših programov v zgodovini Evropske unije. Program mobilnosti je eden izmed najpomembnejših in najbolj priljubljenih programov Evropske unije uteleša naše vrednote in uh, od leta 2014 je tudi uh, šport del tega uh, programa in uh, za pomočjo tega programa Erasmus Plus se spodbojajo tudi številni uh, športni projekti. Leta 2016 so se pričela partnerstva in to je tudi dodatno ukrepilo program Erasmus. Gre tudi za mobilnost eh, športnih trenerjev in pa uh, drugih uh, deležnikov dejavnih na področju športa. Ne smemo pozabiti eh, na mobilnost pri izobrazbi, pri usposabljanju in potrebno je poskrbeti za gladek prehod z eh, trenutnega na prihodni program in eh, že smo začeli z podrobnim pregledom tega dokumenta in upam, da bomo lahko v pogajanjih dosegli tudi velik napredek. In naslednja, naslednje dogodke lahko napovem v prihodnih šestih mesecih potekala bo naša konferenca o gospodarski dimenziji športa, kjer bodo sodelovali različni deležniki. In sicer bo to 21. septembra 2018 eh, in potem bo potekalo neformalno zasedanje športnih eh, direktoric in direktorjev na Dunaju. Eh, šport in pa telesna aktivnost na delovnem mestu bo tudi predmet razprave decembra Eh, na Dunaju eh, in eh, veselilo bi me, če bi se številni poslanci tudi udeležili teh naših konferenc. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa, gospod Štrahe. Sedaj pa iščem Bogdana Vento, ki je naš izvedenec za šport tukaj v odboru. Prosim, da ste tudi kratki. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Bom pa poskusil v nemščini podati svoj prispevek. Spoštovani gospod Štrahe, podpiram vaše uh, pobude, še prav posebej. Uh, Podpiram, da ste izpostavili gospodarsko dimenzijo športa, pa tudi pomembno vlogo športa pri eh, zdravju. Doping je tudi zelo uh, pomembna tema. Uh, potrebno eh, je zasnovati jasno strategijo eh, za boj proti temu pojavu. Moje vprašanje pa je kratko in preprosto. Eh, navedli ste štiri prioritete o konferencah in zasedanjih ste že spregovorili ali imate še kakšne druge konkretne načrte za obdobje avstrijskega predsedovanja. In še eno vprašanje. Eh, gre za manipulacije v eh, športu. Eh, kot veste, se pripravlja konvencija v svetu Evrope in. Imamo že veliko skupino evropskih držav, ki že podpirajo to pobudo. To so tudi države članice Evropske unije ampak ena država to uh, pobudo zavrača in to je Malta in zato je prišlo do blokade. Mislim, da lahko uh, skupaj uh, kaj storimo in mislim, da bi to bila dobra pobuda. Uh, še prav posebej, če uh, govorimo o stavnicah. Kakšno je vaše mnenje o tej temi? in kaj lahko stori avstrijsko predsedstvo na tem področju. Kaj ti jaz kot poročevalec recimo ne morem storiti ničesar, ker eh, ena država eh, to blokira. Hvala lepa, gospod Štrahe. Spoštovani gospod poslanec Venta. Najlepša hvala za vaše ugotovitve in za uh, vaše vprašanje. Šport je področje, ki obsega veliko različnih vidikov. Pomembno je, da se otroci od eh, malih nog eh, ukvarjajo z športom. Vsak dan se morajo gibati in to jim je potrebno tudi omogočiti. Uh, To je eden izmed temeljnih eh, poudarkov, eh, ki eh, ga potrebujemo tudi v Evropski uniji in zaradi tega je potrebno uskladiti programe na ravni Evropske unije. Od tega je odvisen tudi uspeh športa, poleg tega pa gre tukaj tudi za zdravstveni vidik, kajti na ta način se lahko uspešno borimo tudi proti debelosti in določenim boleznim. Eh, obstajajo eh, različne vrste športa, ki so povezane eh, z škandali tudi v Evropi, ker prihaja do manipulacij. Pri zadnjem škandalu je šlo za nogomet, podobno pa se je zgodilo tudi pri drugih športih. In uh, seveda bomo to zelo pozorno uh, spremljali. Uh, spremljali pa bomo tudi dogajanje v svetu Evrope, kjer želijo sprejeti. Uh, Eh, tudi ustrezno eh, konvencijo. Leta 2014 je bil podan osnutek, eh, leta 2015 je bil predložen predlog strani Evropske komisije in mi si bomo ogledali, kaj bi lahko storili v svetu. Kajti mislim, da se moramo proti temu boriti in uh, zato bi morala Evropska unija pristopiti k temu mednarodnemu sporozumu. Ampak biti moramo tudi realistični, kajti prejšnjim predsedstvom ni uspelo doseči uh, eh, sporozuma pri tem zelo pomembnem vprašanju. In uh, to je seveda potrebno tudi upoštevati. In Malta je že od samega začetka bila izjemno kritična. Ampak seveda bomo skušali najti skupno rešitev. In potem konkretno bomo imeli 22. septembra 2018 še mednarodni dan športa in organizirana bo prireditev uh, ob pričetku tega tedna, uh, potem pa različne dejavnosti tekom celotnega tedna. Najlepša hvala. Mogoče bo Dunaju uspelo uh, prepričati Malto, kar drugim doslej ni mogoče boste eh, lahko spremenili mnenje maltiške vlade. Helga Trupel. Eh, zanima me predvsem boj proti dopingu. Eh, 14 let sem že tukaj in vedno znova govorimo o tem, kako se je potrebno proti temu pojavu učinkoviteje boriti. Gospod Štrahe, zanima me, ali imate kakšne konkretne predloge, eh, kaj te spomnim eh, se eh, ruskega novinarja, ki je razkril ta škandal z dopingom v Rusiji in potem si več ni upal v Rusijo zaradi tega, ker ga je bilo strah. Torej, novinari se da že ne more več svobodno potovati. Ali imate kakšne konkretne spodbude oziroma kakšne konkretne načrte v zvezi s tem tekom avstrijskega predsedstva. Ja. Gospod Štrahen, najlepša hvala, gospa eh, predsedujoča. Države članice Evropske unije so zastopane na ministerski ravni in Eh, vsaka država članica eh, ima eh, svoj sedež in potem imamo tri sedeže za predsedniško trojko. Bolgarski športni minister je del te trojke, pa romunski minister in flamski minister in ti zastopajo naše stališče tudi privadi in seveda želimo skupna pravila. In seveda želimo tudi enotno mnenje v Evropski uniji in zato si bomo še naprej prizadevali. Eh, ta eh, primer bomo še naprej spremljali in seveda prihaja pri dopingu do zlorab eh, in zaradi tega se moramo boriti proti temu pojavu in se ukvarjati tudi s posledicami. Hvala lepa, gospa Bilt in prosim, da ste kratki. Štiri minute še imamo. Merci, Hvala, gospod minister, hvala obema ministroma za današnjo prisotnost, hvala lepa tudi za te prve usmeritve, ki ste jih predlagali. Danes dopovdne sem že omenila, da bo Erasmus Plus v letih 2017-2018 usmerjen tudi v migrante, manjšine in tako naprej, ker se želimo v okviru tega programa boriti proti radikalizaciji. Ali se to odraža tudi na področju športa? kaj je s projekti na tem področju. Se vam zdijo te težnje skladne z duhom Erasmusa? Hvala. Ja, Najlepša hvala. Erasmus plus, grundsätzlich alles, was mit dem. Erasmus plus eh, pravzaprav obsega tudi vse, kar je povezano s športom, vključevanje. Uh, potem eh, povezave z državljani Evropske unije, uspodbojevalni eh, programi niso potrebni eh, glede tega, kaj ti že šport povezuje vse različne družbene plasti, pa tudi različne kulture, ki jih imamo v Evropi. In ko gre za vključevanje, se meni zdi še prav posebej pomembno, ampak to je. Moj povdarek, da pomagamo um, invalidom eh, in eh, da to področje bolj osvetlimo, kajti eh, tudi invalidi lahko dosežejo izjemne dosežke. In Erasmus Plus je pač vključujoč program, ki vključuje tudi to povezovanje, ima ta povezovalni element. Najlepša hvala, še dva sta se javila k besedi. E, obema žal ne morem dati besede, ker eh, se e, čas e, izteka in razumem tudi e, naše tolmače, ki so trenutno v e, težavnem položaju in bodo s tolmačenjem prekinili točno o predvidenem e, koncu seje. Torej, žal ne morem več eh, dati besede eh, poslancem, eh, ki so za njo prosili. Hvala lepa vsem ministrom, da ste bili danes tukaj. Hvala, da ste odgovorili na naše vprašanje. Kot ste najbrž lahko ugotovili, smo odbor, ki je izjemno dejaven in ki se ne šali, ko gre za finančna sredstva, ki se ne šali. Eh, za izobraževanje in pa šport. Eh, zato se bomo vedno borili in mislim, da imamo avstrijsko predsedstvo, kar to zadeva na naši strani. In želim vam veliko uspeha v prihodnih šestih mesecih avstrijskega predsedstva. Najlepša hvala, da ste bili danes z nami.